Good morning, ladies and gentlemen. Can we begin our work today? Dobro jutro, lahko začnemo z delom? Hvala lepa, hvala za to, da vas je toliko prisotnih danes tu. V primerjavi z včerajšnjim sestankom je to kar navdušujoče. Torej, začnimo z glasovanjem. In sicer začenjamo z mnenjem, ki ga je pripravila kolegica Konstance Krelj. In sicer gre za mnenje z naslovom Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. To mnenje je zahtevalo veliko dela in časa, veliko amandmajev je. Imeli smo ogromno število sestankov poročevalcev v senci, tako da hvala lepa za vse to delo. Želite kaj povedati, gospa Krel, predtem začnemo s glasovanjem? Ja, dve zadevi bi rada na kratko povedala. Gospa Mihajlova, sama ste dejala, da ni bilo ravno enostavno pripraviti tega mnenja, kajti kar nekaj prekrivanja je bilo z pristojnostmi odbora za proračun in uh, za nadzor proračuna, tako da rada bi se zahvalila poročevalcem v senci, pa tudi strokovnim sodelovcem in sodelovkam, političnim svetovalcem in še posebej bi se rada zahvalila za odlično podporo, ki nam je nudil sekretarjat. Mislim, da je bilo naše sodelovanje res zgledno in če stvari prav razumem in vidim, smo kljub kratkemu času, ki smo ga imeli na voljo v tem odboru prvi, ki pripravljamo zdaj mnenje na to eh, temo in eh, tu bi rada zdaj prosila kolegice in kolege, da so vendarle nekoliko pozorni na to, kaj se odvija v odboru za proračun. Da ne bodo tam potem o določenih zadevah glasovali drugače, kot bomo morda glasovali mi. Tako da nekoliko, nekoliko pozorni moramo vendarle ostati in če bodo kolegi enako aktivno kot pri pripravi samega mnenja, me sploh ne skrbi, ampak še enkrat podarjam, mislim, da je bilo naše delo različno dobro in še enkrat hvala vsem. Hvala lepa. Naj tudi obvestim, gospa Krelj predlaga štiri zajetne kompromisne amandmaje, ki zadevajo štiri različne dele besedila to temelji na dogovoru, ki je bil dosežen na sestankih s poročevalci v senci in svetovalci. Toliko, kar zadeva tehnikalije današnjega glasovanja. Glasovanje bo kar zapleteno, bom skušala biti ne prehitra, ampak eh, mi kar pomagate, če se bom kaj zmotila. Torej, začnemo. z glasovanjem o tem mnenju. Najprej amandma 83 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Gremo naprej. Kompromis 1 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Nadaljujemo z amandmajem 92. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Gremo naprej, kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi kompromis 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 115, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 116, za, oziroma v ne, 120 se popravlja predsedujoča. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavarjeno. Amantma 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amantma 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amantma 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno amandma 159. A ne, ta dva sta identična. 160 torej za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 184 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 188 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 191 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 193 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Amandma 197 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 201 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 210 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 221 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 222 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 227 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 231 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 232 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 235, za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 236, za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 237, za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 240, za, proti, vzdržani, preverimo, prosim amandma 240 preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 241 za, proti, vzdržanje. zavrnjeno. Amandma 242 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 243 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 245 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 247 za, proti, vzdržani, zavrnjeno amantma 248 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amantma 251 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 261 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amantma 262 z ustnim amantmajem, kdo nasprotuje ustnemu amantmaju, ne. Potem glasujemo skupaj s ustnim amantmajem 262 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 268 je tako. 200. Da, 269. enaka za proti vzdržanje. Zavrneno. Amandma 270 za proti vzdržanje. Zavrneno. 271 z ustnim amandmajem. Gospod Buda, želite besedo? Ne? Je kdo proti ustnemu amandmaju? Ne? Ne? Torej glasujemo 271 skupaj z ustnim amadmajem, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Nataljujemo amandma 27, za, proti, stržani, zavrneno. Amandma 28, za, proti, stržani, zavrneno. kompromis 4, za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 31, za, proti, zdržani, zavrneno. 33, za, proti, zdržani, zavrneno. 48, za, proti, vzdržani, zavrneno zavrnjeno. Amandma 50 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Amandma 51 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Amandma 52 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Amandma 53 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Amandma 58 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 4 je bil maknjen. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. no, ponovimo. sedeminsedemdeset torej amandma sedeminsedemdeset za proti vzdržani zavrnjeno oseminsedemdeset za proti vzdržani zavrnjeno devetinsedemdeset za proti vzdržani zavrnjeno amantma 80 za, proti stržani zavrneno. 81 je bil maknjen, naslednji je 82 za, proti stržani zavrneno. Gremo naprej, končno glasovanje in sicer elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke, gospa Krelj. In eh, hvala tudi za pomoč pri glasovanju. Hvala lepa, gremo naprej z naslednjim poročilom. In sicer poročilo o prihodnih perspektivah za tehnično pomoč pri kohezijski politiki. Gospa, to imaš še želiti besedo? Ne, dobro, hvala lepa. Potem pa kar k glasovanju. Najprej amandma ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto. On ima pet za, proti, vzdržani. Preverimo. Amandma pet. Preverjamo. Elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Gremo naprej. Amandma šest za, proti, vzdržani proti, vzdržani. Preverimo. Amandma 6, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem za to, da slabo vidim. Amandma 7, za. Proti. Vzdržani mislim, da je zavarjena. Amandma 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 17 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 27 za, proti, vzdržani. Zavrneno. Amandma 28 za, proti, vzdržani. Zavrneno. Amandma 29 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 40 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Sprejeto. 44 za proti vzdržani. Zavrneno. Kompromis 5 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 6 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7 za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 61 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, zdržani, sprejeto. 64 za, proti, zdržani. Preverimo. Amandma 64 elektronsko glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 65 za, proti vzdržani. Sprejeto. 66 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 70 za, proti vzdržani. Sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 87 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Amandma 89 za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 90 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 91 za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 92 za, proti vzdržani sprejeto. 93 za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj še končno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Tomašič. Želite kaj povedati, ja? Hvala lepa. Niti nisem hotela mm, govoriti, ker moram v odbor za ribištvo, ker tudi glasujemo. Hvala vsem. Odlično je bilo sodelovati z vsemi poročevalci v Senci. In vidite, da ko je nekaj zelo pomembno za nas vse, kako zelo enostavno se je strinjati. Mislim, da smo tu vsi delali za isto stvar. Hvala še enkrat. Hvala lepa. Mislim, da smo zelo dobro opravili z glasovanjem in lahko kar nadaljujemo po dnevnem redu. In sicer nas zdaj čaka izmenjava mnen o poročilu na lastno pobudo, uporaba instrumenta kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe. Naša poročevalka je gospa Garcia Perez. ki bo danes predstavila prvi osnutek eh, oziroma prva stališča. Prvi osnutek bo predstavljen junija, glasovanje najverjetneje septembra. Besedo dobi gospa Perez, potem pa pročevalci v senci. Izvolite. Muchas gracias, señora presidenta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes bomo začeli s prvo razpravo, s prvo izmenjavo mnenj v zvezi s tem poročilom na lasno pobudo, nanaša pa se na demografske izzive. To je res eh, bistveno vprašanje. Tudi kar zadeva prihodnost kohezijske politike. Demografske spremembe se dogajajo in so eden izmed največjih izzivov dan danes eh, za Evropsko unijo. Zadnji statistični podatki Eurostata kažejo, da se Evropa stara aktivno prebivalstvo se eh, manjša, za 19 odstotkov pa se bo zvečalo število starejših državljanov, starejših od 60 let. Prav tako se pač demografske spremembe eh, gredo v slabo smer za Evropsko unijo. Prav tako imamo v Evropski uniji ogromno regij, kjer se prebivalstvo tudi stara. V baljskih državah, naprimer v Romuniji, na Nemč v Nemčiji, na Slovaškem, izgubljajo prebivalstvo. V um, metropolitanskih območjih pa se prebivalstvo viša. Uh, Trendi so slabi tudi na Iberskem polotoku. Prav tako bi želela izpostaviti zelo zaskrbljujočo statistiko v zvezi s Španijo. Zadnji podatki nacionalnega statističnega urada kažejo, da je pol eh, španskih vasi na tem, da bodo izumrle. Španske regije, naprimer Kastija in Reon, so zelo izpostavljene tem slabim eh, trendom. Zlasti je zlasti so demografske spremembe eh, negativne za kmetijska območja, ogromno različnih eh, območij okoli eh, Madrida pravzaprav nima storitev, kot so banke, pošte, šole in tako naprej. Tudi dostopa do interneta nimajo ta kmetijska območja in tudi ka plačilnih kartic pravzaprav ne uporabljajo. Zelo pogosto eh, srečujemo v teh regijah uslužbence banke, ki gotovino nosijo starejšim državljanom. Skratka, te državljani so zares izolirani. Njihovo tišino pravzaprav motijo samo eh, ptiči, razvoja pa tam ni. Demografske spremembe so eden izmed največjih izzivov za lokalni in regionalni razvoj. Poleg tega imamo tu še globalizacijo in eh, razvoj tehnologije. Demografska politika v Evropski uniji mora poskrbeti za to, da bodo vsa ozemlja v Evropski uniji, ki se soočajo s tem negativnimi de demografskimi trendi, da bodo zastopani v demografski politiki Evropske unije. Zato pa bo treba eh, odločno ukrepati in zagotoviti neko ravnotežje med eh, različnimi ozemlji v Evropski uniji. Štiri težave bi želela izpostaviti pri eh, demografski politiki Evropske unije. To so naši glavni izzivi. Prvo kot prvo gre za izjemno razsežen pojav, ko se poruši um, gostost eh, prebivalstva v določenih regijah. V Evropski uniji imamo pač območja, kjer je gostost prebivalstva zelo nizka in na teh eh, območjih so trendi zelo zaskrbljujoči. Skratka, prebivalstvo je vedno manj gosto v teh regijah. Drugi, drugi izziv pa je staranje prebivalstva. To je demografski trend, ki ga poznamo, prisotn je v vseh ozemljih Evropske unije. To je proces. Uh, ki je trajal zelo dolgo časa, ki je povezan tudi s strukturo eh, piramide prebivalstva. Eh, potem tretji težav je vedno nižja rodnost prebivalstva, otrok, otrok je vedno manj. Tako da nimamo na nekako pozitivnih pričakovanj na srednji rok. Četrti izziv pa je odhod prebivalstva iz določenih regij, ki eh, pravzaprav samo še krepi te demografske težave v določenih regijah. Prebivalstvo iz določenih regij odhaja zaradi različnih razlogov. Demografski izzivi v Evropski uniji niso nekaj novega, to poznamo že kar nekaj let. Je pa, novo, je pa nova intenzivnost teh procesov. Obstajajo novi problemi v teh regijah. Prav tako pa imamo tu še eno novo vprašanje. In sicer vprašanje spola. To je eh, horizontalno vprašanje pri teh izzivih. Očitno je, da na kmetijskih območjih živi vedno več moških in manj žensk. v številnih teh območjih, kmetijskih območjih, eh, ženske odhajajo v, veliki, v veliko večji meri kot moški. Evropska unija je razvila določene inštrumente za to, da bi se zoprstavila tem negativnim demografskim trendom, ampak zaenkrat imamo neke splošne evropske strategije za to, da bi se lotili teh težav. Demografska politika bi morala biti horizontalna, horizontalno vključena vse politike in razviti bi morali tudi novo politiko na tem področju, zlasti kar se deva kmetijstvo, okolje, informacijska družba, zaposlovanje in tako naprej. Komisija bi morala sprejeti evropsko strategijo v zvezi z demografskimi spremembami, eh, to je pravzaprav prosil že Evropski parlament 9. decembra leta 2015 v obliki resolucije. Prioritizirati pa bi morali dostojanstva na delovna mesta in delovne pogoje, eh, upoštevati bi morali teritorijalno razsežnost eh, teh politik, potem bi morali prioritizirati infrastrukture za to, da bi zagotovili, da bi eh, te, eh, ta ozemlja postala bolj konkurenčna, prav tako bi morali zagotoviti dostop do informacijskih tehnologij tudi v manj gosto poseljenih območjih. Prav tako bi morali v teh območjih zagotoviti nek eh, socialni minimum, naprimer transport, eh, politike za mlade, politike za podporo družin, vključujoč za politik, eh, politiko za pomoč starejšim. Prav tako bi morali imeti primerno politiko za sprejem migrantov in pa sprejetje nekih bolj atraktivnih okvirjev za življenje na podeželju. Prav tako bi morali sprejeti nek konkreten pravni okvir za to, da bi priznali nek poseben status tem eh, območjem, kjer obstajajo negativni demografski trendi. Trenutno ima ta status samo določena območja v Evropski uniji, ampak realnost se spreminja. V zadnjih desetih letih se je pokazala potreba potem, da je treba sprejeti nek poseben okvir pravni okvir za ta območja. Kohezijska politika mora igrati pomembnejšo vlogo pri eh, demografskih spremembah. Treba je sprejeti nek indeks novih kriterijev, ki bodo omogočali pomoč pomagati teh, tem ozemljem s demografskimi spremembami. ni prav, da se osredotočamo samo na gostost prebivalstva ali pa na, um, na BDP določenih uh, uh, geografskih območij. Potrebujemo nove kriterije. Evropske sklade in pa evropske investicijske sklade moramo uporabljati za to, da bi se zoprstavili tem negativnim gospodarskim trendom, prav tako pa bi morali kohezijsko politiko povezati za uporabo drugih evropskih skladov, za to, da bi a, se bolj učinkovito borili proti tem pojavom. Sicer menimo, da je treba pravzaprav spostaviti specifičen sklad za pomoč um, območjem z negativnimi demografskimi trendi. Evropska strategija 2020 bi morala vključevati tudi posebno inicijativo za demografske spremembe. Predlagamo tudi, da bi ta inicijativa vključevala cel nabor različnih ukrepov iz treh eh, področji. Pametna rast, vključujoča rast in pa vzdržna rast. Večletni finančni ukver po obdobju 2020 um, eh, bi moral vključevati tudi politiko na področju demografskih sprememb. Zato smo se zauzeli že večkrat tudi v tem parlamentu, zagotoviti pa bi morali tudi boljše sodelovanje med različnimi inštrumenti Evropske unije, um, skupno kmetijsko politiko, strukturnimi skladi in pa evropskimi investicijskimi skladi, zato da bi zagotovili še večji in pozitivni učinek na te negativne demografske spremembe v teh regijah. Iz tega smo torej izhajali pri pripravi tega osnutka poročila, prepričana pa sem, da ga bomo lahko še obogatili um, preko današnje razprave. Danes sem torej odprtega duha in pripravljena prisluhniti vsem kolegom, ki želijo pokomentirati to vprašanje. Upam pa, da bomo v naslednjih razpravah uspeli sprejeti neko poročilo, nek dokument, ki nam bo omogočil, da se primer, na primeren način lotimo teh težav tudi v našem odboru. Najlepša hvala, da sem pa pač pripravljena prisluhniti tudi mnenje vseh kolegov. Hvala lepa, hvala lepa za te uvodne besede. Sedaj pa nadaljujemo s poročevalci v senci. Najprej gospod Falka, se vsi so, prosim señora presidenta pues efectivamente Europa se enfrenta hoy Najlepša hvala. V Evropi so demografski trendi različni. Prav tako ugotavljamo, da drugi deli sveta ne poznajo teh negativnih demografskih trendov. Tam prebivalstvo eh, raste in eh, se mladi v Evropi pa je ravno obračno je pa ravno obratno. Zato je to poročilo zelo smiselno, prav ga je sprejeti danes, prav je delati tudi na dolgi rok, zaradi česar bi želel samo pozdraviti to poročilo poročevalke. Demografski izzivi so zelo pereči, zlasti v um, določenih regijah, naprimer v Španiji, v Kastili, v Kastili Leonu in pa v Galiciji, Asturija, Kastili Lemanči in Aragono so trendi zelo zaskrbljujoči. Najti moramo odgovor, ki bo primeren ne samo za te regije, ampak za vse. Očitno je, da del Evrope zaostaja in tako, tako bo izgubila celotna Evropa, tako da je treba delati v to smer. Eh, v zvezi z reformo kohezijske politike pa menimo, da moramo v velike, veliko večji meri upoštevati demografske spremembe. Leta 2016 smo od komisije prosili nek strateški načrt, nek roadmap, iz katerega bi lahko izhajali iz drugih indikatorjev, ne samo iz BDP-ja. Morali bi upoštevati tudi druge faktore, naprimer, kakšna je gostost prebivalstva in, kakšne, in druge indikatorje. Območje, ki se soočajo z z demografskimi izzivi tam, je gospodarska rast slabša kot drugot. Nekje tudi eh, stagnirajo pravzaprav. Kot je povedala gospod poročevalka, se te regije soočajo tudi z več težavami, kar zadeva zagotavljanje socialnih storitev. Zato bi želel tudi sam nekaj predlagati. Najprej eh, dostop do boljših storitev v teh regijah, naprimer boljša, boljši dostop do interneta. Tudi podeželje mora biti povezano z internetom. Na ta način bomo tudi omogočili mladim kmetom, naprimer, da, se, um, da začnejo opravljati svojo dejavnost na podeželju. Potem bi se lahko zauzeli tudi za razvoj ekoturizma in eh, za obstoj e-trgovine v teh območjih. Na ta način bomo res spodbudili lokalno uh, trgovino in lokalno izmenjavo v teh območjih. Predlagam, da se to doda v poročilo. Pomembno je namreč zagotoviti dostop mladih do novih tehnologij. Mladi odhajajo, stari pa ostajajo. na podeželju je zato toliko teže ohraniti določene minimalne storite. Prav tako pa um, moramo učinkoviteje ukrepati, če želimo na teh območjih zagotoviti neko medgeneracijsko sol solidarnost. Moramo vzpostaviti tudi novo finančno ravnotežje in uh, Pri tem se je treba osredotočiti nad vrzeli, ki obstajajo glede a, ponudbe socialnih storitev. Potrebujemo nek koordiniran odziv na vprašanje demografskega, de, demografskih sprememb. Regionalni oziroma odbor za regije je tudi sprejel podobno stališče in mislim, da bi morali izhajati tudi iz tega. Prav tako moramo razvijati pametno specializacijo. Samo z raziskavami in razvojem bomo lahko zagotovili več priložnosti v uh, teh regijah, podeželjskih regijah. To priložnost pa bi želel izkoristiti tudi zato, da bi državljanom eh, razložili, da je ukrepanje na podeželju in na uh, Eh, območjih z negativnimi demografskimi trendi, nekaj, kar je potrebno um, storiti že zdaj. Demografski trendi so slavi, sprejeti pa moramo model, v katerem uh, na nikogar ne bomo pozabili. Hvala. Hvala lepa. Gospoda Porembe ne vidim. Gospod Jakobčič, prosim. Naslednji poročevalec v senci. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Dozvolite mi... Hvala lijepa, predsjednica. Dovolite mi da se tudi sam vključim na kratko to razpravo. Potrebno bo spregovoriti tudi o temle. Tema je že vsaj 25 let ključnega pomena na Hrvaškem, pa verjetno tudi v drugih regijah Evropske unije. Seveda, ta tema je večinoma povezana z dvema vidikoma in ta dva vidika lahko tukaj najbolje predstavim. O tem je govorila tudi že poročevalka. Vemo, da se prebivalstvo stara v Evropski uniji, imamo pa tudi težavo vzdrževati celoten sistem, kot ga poznamo danes v EU. Veliko težav je postavljenih pred vprašanje, kako sploh še izplačevati pokojnine. In to zato, ker je delež starejših ljudi zelo visok, v prihodnosti pa bo še višji in bo še teže. To je torej ena od tem, o katerih moramo resnično govoriti. Preveriti moramo, kako bi lahko kaj storili, kako bi našli skupno rešitev v Evropski uniji, kako bomo rešili torej težavo staranja prebivalstva, vprašanje vzdržnosti pokojninskih sistemov. Veliko različnih sistemov imamo. Morda bo potrebna večja harmonizacija in integracija in bomo to dosegli na ravni EU. To moramo skupaj razrešiti. Potem pa še druga tema, drug vidik, tema podeželskih področji. Že leta se ukvarjam s tem na Hrvaškem, s to temo na Hrvaškem. To je eden velikih izzivov. Vem pa, da imamo tudi že kar nekaj rešitev v tem pogledu. Sveda ni potrebno ponavljati tega, kar je dejala že gospa poročevalka. Imamo kar nekaj primerov, ki bi jih lahko uporabili za reševanje teh težav. Ne vem, ali potrebujemo dodaten sklad, ločen sklad, zato o tem se moramo pogovoriti, kajti skladov je že zelo veliko. Pomembno pa je, da se lotimo bistva težav. Ali bomo imeli poseben sklad ali uporabili obstoječe sklade, pomembno je, da se te vprašanj lotimo. Podeželska območja, še prav posebno v sredozemljo, te težave poznamo tudi v Španiji, pa seveda na Hrvaškem koliko vem, so podobne težave tudi v Italiji, torej podeželje zahteva veliko več naše pozornosti, več kot tem področjem namenjamo danes. Zato moram reči, da je poročilo dobro formulirano, dobro usmerjeno, razprave so bile dobre. Mislim in upam, da bomo našli rešitev, da bomo našli odgovore na vprašanja. Imamo zelo negativne demografske razvoje, ki se bodo nadaljevali. Tukaj si ne smemo zatiskati oči in pripričan sem, da ne moremo kar vseh rešitev pokazati v tem poročilu. Če pa se že lotimo tega vprašanja, bo že to velik napredek. Hvala lepa, gospod Banina, ne vidim je. Kdo drug v njenem imenu? Ne. Gospod Rope, kdo v imenu gospoda Ropeja, gospa Vana, prosim. Hvala lepa, predsednica. Govorim o imenu gospoda Ropeja, ki mi je poslal govor. Med izzivi, s katerimi se jo trenutno izziva, je demografski element, morda tisti, ki ga najmanj upoštevamo, najbolj pocenjujemo. Kljub staranju prebivalstva, večina od 1400 regij in večina mest v EU, ima težave staranje prebivalstva. Države se krčijo, manj ljudi je, manj gospodarskega zagona in več stresa za socialne storitve. Zato moramo pri kohezijski politiki izboljšati zakonodajni okvir, spodbujati izmenjavanje boljše prakse in zagotoviti strukturna sredstva tako, da bomo zagotavljali boljše zaposlitvene možnosti za moške in ženske, za starejše in invalide. Spremembe narave kohezijske politike, spremembo kohezijske politike pa bo potrebno tudi doseči, ne samo postopno, temveč bomo morali sredstva namenjati novemu kakovostnemu pristopu, ki cilja na trajnost in ki zadeva socialno kohezijo. Zauzemamo se za pravo ravnovesje med podeželjem in urbanimi področji in veselimo se sodelovanja s poročalko. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospoda Mato, naslednja poročalka v senci, prosim. Hvala lepa. Še prav posebno me to vprašanje zanima in veseli nas. Osnutek tega poročila podali bomo tudi naš prispevek. Veliko različnih študij je pokazalo, da se ljudje starajo in da se ta trend še zaostruje. To je veliki izziv za prihodnost. Demografske spremembe bodo imele vpliv na notranje razmere v EU. To zadeva vse države, tudi najbolj oddaljene regije. In tukaj obstaja trend izseljeva, izseljevanja in to ima seveda potem tudi ekonomski kontekst lahko pliva na zelo veliko zadev, na produktivnost, razvoj, socialne storitve in na razlike med načinom življenja na podeželju in v mestih. Demografske spremembe vidimo, imajo posledice na zelo različnih področjih. Potrebno si bo prizadevati na družbenem področju, pri zaposlitvenih politikah, zato da bi zagotovili ravnovesje med poklicnim ženskim življenjem in med obima spaloma. Veliko priporočil je tem poročilu. Na plenarnem zasedanju smo imeli podobno poročilo lani, kaj bi morali storiti za gorske regije, ko bi morali imeti dodatne spodbude za te regije, zato da jim zagotovimo, da bodo manjše kmetije lahko obstajale še naprej v gorskih regijah. To je pomemben vir zaposlovanja in tako tudi ohranjamo posebne karakteristike teh gorskih področij. Prav tako je seveda to kontrast, kar se tiče intenzivnega kmetovanja. Prav tako podpiramo komisijo pri pilotnih projektih, ko skušamo zagotavljati tradicionalne dejavnosti tudi na področjih, kjer prihaja do izseljevanja. Potem pa še zadnja točka, kar se tiče večjega potresa lani jeseni v Italiji, ena od težav je, da je zelo veliko naših regij prizadetih zaradi izseljevanja, ne samo gorske regije. Veliko mest propada, ni jih več in to je zelo zaskrbljujoče. Prav tako vemo, da ima to veliko vpliv na kulturo ljudi na tem področju. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da jim pomagamo. Imeli smo težave s poplavami, plazovi in tudi druge naravne nesreče smo imeli, ne samo potrese. Potrebno je storiti kar se da, zato da zagotovimo, da pomagamo ljudem. Imeti moramo trajnostni turizem, pa tako moramo najti nove možnosti, še prav posebno za mlade. Tudi finančno spobude lahko uporabimo. Gibanje 5 zvezdic želi sodelovati z Evropskim parlamentom, nacionalnimi vladami, da bi našli vire za to, za ustrezen razvoj tega preteklosti ni bilo. To moramo zagotoviti, to potrebujejo naše regije. Thank you. Thank you uh, Hvala lepa. Še sedem govornikov imamo. Začne gospa Vestval, prosim. Hvala lepa, predsednica. Vse, kar je izrekla že poročevalka, lahko podprem. Tudi glede na to, da sem 2011 imela čast napisati poročilo o demografskih spremembah in kakšne možnosti imamo za spremembo, za usmerjanje teh sprememb. V tem poročilu mi je bilo pomembno, da je lahko demografija, da so lahko spremembe tudi priložnost. Potrebno pa je seveda ustrezno usmerjati. Točno to je to, kar je tudi gospod poročevalka ravno kar dejala. V povezavi s tem naj opozorim na svoje poročilo, kar se tiče prihodnih grednikov kohezijske politike. Kajti tudi tukaj je eksplicitno zapisano, da metoda demografskih sprememb posameznih regij mora igrati pomembno vlogo pri podpori, ravno tako kot tudi fleksibilizacija različnih skladov. Tudi o tem smo ravno kar govorili, kako jih torej ustrezno uporabiti. Naj pa opozorim predtem, da ker veliko govorimo o podeželju, vem, da, je, da so demografske spremembe še prav posebno nekaj, kar se čuti na podeželju. Mladi se odseljujejo. Zato smo dejali, da moramo to ustaviti. Tudi v moji regiji in tudi druge regije poznam, imamo že sedaj operativne programe, ki pomagajo. To je začetek, ampak začenja se. To lahko seveda še okrepimo. Opozarjam pa pri tem, da bi prek te razprave ustvarili nasprotje med mesti in podeželjem. Tega nasprotja ni. Mesta imajo ravno tako svoje težave kot podeželje. Imamo sedaj tudi agendo za mesta, torej vse moramo obravnavati sporedno, zato da se lotimo tega demografskega neravnovesja. Nasplošno pa se mi poročilo zdi izredno dobro. Vedno je dobro, da na to temo pripravljamo poročila, da dokumentiramo in kažemo, kako pomembni so ti elementi za ljudi in da se mi za to zazemamo, da želimo, da dobro živijo. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy. Vožite, danke vel. Prima. Um... Hvala lepa, predsednica. To je resnično zelo pomembna tema, zelo dobra tema, o kateri govorimo in ji posvečamo pozornost. Zanimivo je videti trende od eh, druge svetovne vojne. In če si pogledamo, kje smo, kar se tiče rasti prebivalstva, kar se tiče natalitete, kar se tiče delovnih mest. 2,2 otroka na par. Je potrebno imeti za to, da se raven prebivalstva, število ravni prebivalstva vzdržuje. V Italiji, na primer, je ta stopna 1,6 in trend pada. Torej, kaj vidimo? Vedno manj ljudi in seveda to ima vpliv na regionalno in teritorijalno politiko. To seveda potem tudi omejuje naša prizadevanja politiki, kajti nekatere regije, kot je upravičeno spostavila poročevalka, imajo še večje težave. Raznolikost je velika. Trenuten razvoj dogodkov pa kaže na to, da se bo tak trend nadaljeval. Ljudje bežijo z podeželja, se odseljujejo in zato mislim, da ko že govorimo o Evropi dveh hitrosti, moramo pomisliti tudi na to. Na veliko področjih Evrope se mladi odseljujejo na bolj razvita področja. In to se bo gotovo nadaljevalo tudi v prihodnje. To bo imelo seveda potem tudi vpliv na demografijo. In zato je to nekaj, na kar se moramo resnično osredotočati. Ne smemo pa tega ločevati, kar se tiče novih sredstev. Če iščemo rešitev, potem moramo imeti celovito sliko. Moram gledati na izobraževanje, naložbe v zaposlovanje, v nove IKT tehnologije, digitalni svet mora biti na voljo vsem, tudi tistim, ki ne živijo v mestih. Pomembno pa je, da se vsega lotimo celovito, vseobsegajoče. Poročevalka je govorila o določenih gradnikih, ki jih potrebujemo. Gospod Vestvale je govorila tudi o tem po letu 2020. Tudi sam sem zapisal poročilo o členu 16.3, torej o trenutnem stanju v državah članicah, kar se tiče operativnih programov. In zapisali smo, da imamo demografske programe trende, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi posameznih skladov. Ne gre samo za BDP. Že desetletja prihaja do zmanjševanja števila prebivalstva in znakov, da se bo to nadaljevalo. Moramo pa se seveda temu zoprstaviti. Kako? Eden od načinov je, da povečamo naše prizadevanje, kar se tiče naložb. Tako da si moramo vse zelo natančno pogledati, kaj smo že storili, kaj nekaj poročil se pripravlja. Tudi poročilo gospe Vestval eh, glede gradnikov po letu 2020. Torej imamo nek okvir glede politike, ki je bil vzpostavljen po posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi, akteri, kar se tiče aktivnega staranja, naprimer, to vključuje zdravstveni sektor, industrijo, potem tudi decentralizirani organi. In potrebno je tukaj iskati potencial. Celo ta teden, 29. aprila, bomo imeli Evropski dan za medgeneracijsko solidarnost. Jutri pa bomo imeli tudi zajtrk med skupine za medgeneracijsko solidarnost. Ne, prostite, v četrtek. In točno to potrebujemo. Take pobude, take razprave, tak dialog. Mislim, da lahko pokažemo pozitivne primere v različnih delih Evrope. Lahko govorimo o srebrni ekonomiji. Če izpostavimo pozitivne elemente, potem lahko dosežemo izboljšave. Torej, sebrno gospodarstvo, starejši ljudje morajo tudi odigrati pomembno vlogo in imajo vpliv tudi lokalno, kar se tiče zaposlovanja in ustvarjanja delovnih mest. Torej, srebrna ekonomija, mislim, da je priložnost. pilotni projekt pametne skupnosti, odbor Agri, naš odbor, ki je zasnoval, komisarka Kirito in Hogan sta podala to pobudo. Namen pa je, da si ogledamo, kakšen potencial imamo, ima pa to upravka z poslovanjem, pa tudi z vsemi podpornimi službami. Veliko čudovitih stvari se pripravlja, vendar pa potrebno si je ogledati tudi to, kar se bo dogajalo na terenu samem po letu 2020, kar precej lahko še, se lahko še storijo, porabimo lahko veliko elementov, strukturne in druge sklade. Hvala lepa. Bogovič. Za besedo, eh, tudi čestitke za pripravljeno poročilo, ki mislim, da zadeva zelo pomembno temo in eh, je v njemu že zbrano zelo veliko. Eh, ob teh generalnih ugotovitvah o staranju prebivalstva znotraj EU, eh, dodatnem staranju, hitrejšem še na podeželju, eh, poudarek tudi na tem, da se znotraj držav dogaja ta selitev mladih v mesta, kar dodatno stara podeželjsko prebivalstvo. Vsekakor je potrebno poudariti tudi migracijo, poleg te znotraj držav, migracijo med državami in vidimo, da je tudi znotraj EU-ja -ja Eh, ta gibanja iz vzhodnih, eh, eh, vzhodnoevropskih držav, baltskih držav, držav v krizi v Mediteranskem morju, v hitrejše, bolj razvite ekonomije v Evropi. Tako da mislim, da moramo odgovoriti na vse te izzive, ki so zelo resni in zelo spreminjajo strukturo in veliko krat ugotavljamo, da niti kohezijska, niti kmetijska politika ne odgovarjata dovolj hitro na te probleme in se problemi povečujejo. Zagotovo je odgovor prvi v izgradni vseh infrastruktur, ki so potrebne za kvalitetno življenje 21. stoletja v teh območjih, od osnovnih prometnih, okoljskih, tudi telekomunikacijskih, eh, izobraževalna infrastruktura, socialna, zdravstvena, kulturna, športna. Eh, sam prihajam iz Slovenije, iz države, ki je se za to politiko policentričnega razvoja, ki se je prav imenovala začela ukvarjati že v zgodnih 70-ih letih prejšnjega stoletja v socialistični državi. In takrat je državo, ki ima 2 milijona ljudi, tudi koncipirala po razvoju policentričnega razvoja, da je poleg glavnega mesta Ljubljane, drugega večjega mesta Maribora, bilo še pet večjih regionalnih središč in nekje 35 drugih policentričnih mest, ki so na nek način bila, bili mali centri in so ustvarjali možnost, da so ljudje ostali na podeljadju, imeli delovno mesto v bližini in tam tudi se potem vračali doma. Mislim, da je nujno nadaljevati tudi v tem, eh, v okviru Evropske unije, mimo grede Slovenije je ena redkih držav, kjer še vedno več kot 50% ljudi biva v eh, podeželjskih območjih in tudi z, s pomočjo evropskih sredstev smo zgradili veliko infrastrukture, tako da ta, ta eh, mladi na podeželju želijo živeti, treba jim pa, kot sem želel, zagotoviti delovno mesto. Tako da to mislim, da je eno ključnih izzivov. Eh, pri teh izzivih eh, se podpiram to, kar je dejal kolega Vanisteroj, eh, kako potencijal te generacije izkoristiti, ne ga imati kot breme, ampak kako starejše ljudi znati med sabo povezati. Tudi še enkrat v Sloveniji imamo en zelo dober projekt, kjer pomoč starejši za starejše, se pravi, da si mlajši upokojenci, delno z volonterskim delom, delno s pomočjo občin, tudi pomagajo med sabo, lajšajo eh, to življenje, <clears throat> vsekakor pa pomembno med, medgeneracijsko sodelovanje. Eh, sam tudi eh, začenjam z enim projektom in smo prejšnji teden imeli pa 14 dni nazaj zelo dobro konferenco v Evropskem parlamentu skupaj s komisarjem Hoganom, s komisarko Krecijo na temo pametnih vasi mislim, da smo pred enim velikim izzivom, da se nam ne zgodi, da tehnološka, tehnološka revolucija, ki se dogaja, še toliko bolj ne prizadene ruralnih območij. Mislim, da so te nove tehnologije eh, prav pisane na kožo, da se lahko tudi v kmetijstvu od platform povezave v trgovini do pametnega kmetijstva, eh, novi prijemi v turizmu, novi prijemi v mobilnosti, tudi na področju sociale, zdravstva, mislim, so prav izzivi in jih bom poskušal tudi v okviru enega pilotnega projekta še dodatno nakazati in mislim, da je to neko izhodišče, ko moramo temeljito razmisliti o tudi konceptu pametnih vasi za naslednjo finančno perspektivo in eh, narediti eh, narediti eh, to podeželje atraktivno za bivanje za, za, za mlade. Kar se tiče, kdo je te odgovornosti, kdo je odgovoren Eh, v tem primeru jaz še vedno smatram, da je ta princip subsidijarnosti zelo potrebno spoštovati in da je najprej odgovornost znotraj občin, regij, držav, potem Evropske unije, vsekakor pa imamo v okviru eh, proračuna in pa evropskih skladov urodja, s katerim pomagamo te trende eh, ustvariti pod tistim, ko bomo neko strategijo naredili, pa vsekakor zelo hitro treba prenesti eh, tudi pristojnosti in pa na nek način pričakovati, da bodo tudi območje, odkotre bivajo, eh, ki so takšna z depopulacijskimi trendi, da upravijo svoje delo, vsekakor pa kot se že v pomoč evropskih skladov. Thank you. The next speaker, Mr. Ruas. Gospod Ruas. Prezident, je v vosir... Hvala lepa. Predsednica. Kratek bom. Veliko tega, kar sem želel povedati, je bilo že izrečenega. Želim pa še enkrat izkoristiti priložnost in povedati, da te težave zelo dobro poznam iz svoje regije. Na Pirenejskem polotoku imamo pogosto zelo podobne težave. zelo veliko, velik delež mestnih skupnosti in tudi požarskih skupnosti pri meni je takih, da so, da so ljudje starajo. Upozoriti moram, da moramo vedeti, kaj pomeni, če se ljudje iz podeželja preseljujejo v mesta. Veliko težav, ki bi jih morali potem reševati v mestih, se pojavljajo tudi na podeželju, sicer v nekoliko drugačni obliki. Če ne želimo popolnoma izprazniti podeželja, potem se moramo soočiti s temi izzivi. Potem pa še ena točka, ki bi jo rad izpostavil, ki je zame zelo pomembna. Veliko javnih naložb v Evropski uniji poteka na podeželju. Tega pa pravzaprav podeželje sploh ne potrebuje več. Infrastruktura, na primer, ljudje, ki so pridobili ta sredstva, veliko sredstev, ki tja tečejo, se ne potrebuje več. Razen pozitivne diskriminacije, morda, ki je tudi potrebna. Vendar pa potrebno je paziti, da ne bomo trošili sredstev. In to je bilo že rečeno, kar se tiče prihodnosti kohezijske politike potrebujemo politiko na ravni Evropske unije, ki ne bo ciljala samo na rast prebivalstva na podeželju. Potrebujemo tudi ustrezno živilsko industrijo, potem naprimer kmečki turizem. Vse to so elementi, ki lahko pomagajo vse to so lahko elementi, ki, če jih ne bomo obvladali, bodo pomenili še večje izsrevanje s podeželja v mesta. Regije, iz katerih ljudje bežijo, so vedno v bližini večjih središč in tako naprej pač potem prihaja do tega bega prebivalstva. Kolegicam in kolegom bi rad še enkrat povedal, da je to poročilo na lasno bodo zelo aktualno in sodroval. Hvala lepa, gospod Nilsen. Hvala lepa, mislim, da švedščine nimamo. Nimamo švedščine? Ni švedščine? Lahko govorim švedsko? Ne, torej bom pač moral po angliško. Potrudil se bom po najboljših močeh. Naj predstavim razmere na švedskem, še prav posebno na severu, odkuder prihajam. Enako razpravo smo imeli zaradi istih težav, ker se mladi preselijo iz podeželja v velika mesta, tako kot po vsej Evropi. Starejši pa ostajajo. Nekatere vasi bodo izumrle. V analizi pred 25 leti smo dejali, da morajo naše severne regije postati bolj privlačne. Kaj je najpomembnejše? Najpomembnejša je visoka stopna izobrazbe, univerze. To je pomembno. To mora biti na voljo v regiji, zato da bodo ljudje imeli možnost se izobraziti in raziskovati. Težko je bilo politično se zavzeti za to, konzervativci tega niso marali, ker so menili, da se je potrebno vse otočiti na stare univerze. Sedaj pa nam je uspelo. Imamo tri univerze na severu in kar se tiče uporabe evropskih sredstev za raziskave, mislim, da okrog 80 odstotkov sredstev iz obzorja 2020 in drugih programov namenjamo največjim univerzom v velikih mestih. Tega ne dobijo torej manjše univerze. In to je težava. To pomeni tudi, da na severu Švedske je regionalni sklad bolj pomemben za univerze kot program obzorja 2020. Regionalni sklad torej uporabljamo za to, da spodbujamo raziskave regionalni sklad je pomemben. Kaj pa bi lahko storili? Lahko bi spremenili pravila za obzore 2020 in druge programe, da ne bo torej šlo samo za to, da bodo večje univerze pobrale so smetano, da bi imeli tudi nekakšen teritorijalni kazalnik. Hvala. Hvala lepa, gospa Smolkova, prosim. Eh, Hvala lepa, da ste mi dali besedo naj pohvalim poročilo, dobro delo poročevalka, tudi razprava je dobra, to je resnično velika težava, demografske spremembe za Evropo, ne samo za regije, temveč tudi za Evropo kot celoto. To je že kar alarmantno. Ko govorimo o rodih kohezijske politike, ki so povezani z demografskimi spremembami, pa pomislimo na orodja, ki jih že imamo na voljo. Njih ravno malo, kar nekaj jih je. Če želimo vplivati na demografske spremembe, morda pogrešamo nekaj, kar bi mladim dajalo varnost. Potrebujemo nekakšen okvir, potrebujemo tudi informacijsko kampanjo. Mnogo mladih bi želelo ostati tam, kjer so, si ustvariti družino, če bi se počutili bolj varne. Ne vedo pa, bodo, ali bodo imeli socialne storitve, eh, zdravstvene storitve v manjših eh, mestih, v vaseh. Zato me torej zanima mnenje komisije. Zanima me, kak, kako bo izgledalo poročilo. Kaj ti urodja, ki jih imamo za politike v posameznih državah članicah, moramo uporabiti in to ciljno zelo podrobno se moramo tega lotiti, zato da bo spodbujanje in da bodo informacijske kampanje o tem, da je vredno stati tudi na podeželju, ustrezno izkoriščeno. Imamo KPC težav, da pa morda bi informacijske kampanje lahko izkoristili za to, da bi spodbujali varnost skupaj storitve za mlade tudi na podeželju, tako da bi vedeli, da Evropske strukturne skladi ustvarjajo tudi njihovo prihodnost. Tega nimamo, te informacijske kampanje. Seveda potem pa ne želijo ustvariti družine, ker pač eh, se ne počutijo varne. Mi ti moramo ustrezno stanovansko politiko, elemente nekatere že imamo, nimamo pa nekega okvira in informacijske kampanje. Potem je še drugo, drug, veliko drugih eh, vidikov, kot je porodniški dopust, očetovski dopust, to je težava, ki še ni bila razrešena po Evropi. Razpravljamo o rešitvah, vendar pa prave rešitve še ni. Če družinski član se odloči poskrbeti za otroka in ostane na porodniškem dopustu, potem ni dovolj sredstva za družino. Potrebno je pomisliti na varnost mladih. Hvala lepa, gospod Hetman, prosim. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz bi rad čestitev poročevalki in se zahvalil za to, da smo se lotili te teme, kajte to je eden najtežjih in najpomembnejših problemov, s katerimi se ukvarja ne le Evropska unija, ampak tudi Evropa kot celota kot so dejali že predgovorniki na to temo. Sam prihajam iz vzhodne Polske in nas se še posebej tiče ta problem izseljevanja in depopulacije teh eh, regij. In rad bi izpostavil temeljno vprašanje, ki ga nihče ni ravno zelo močno izpostavil in po mojem mnenju to je eno najpomembnejših vprašanj. Namreč na tej prvi barikadi v zvezi z reševanjem te problematike so predvsem lokalne skupnosti tiste, ki so na frontni črti. To velja tako za mesta kot za podeželje. Najboljša politika Unije, ki je lahko na tem področju ustvarimo, tudi ne bo v nobeno pomoč, če ne bomo v vse skupaj vključili eh, lokalnih oblasti. Oni namreč potrebujejo ustrezna orodja, vedo, kako se tega lotiti in eh, nihče tega ne zna bolje kot eh, samoupravne skupnosti. Nihče ne bo tega storil na mesto njih. Potrebujejo samo ustrezna orodja, da to lahko postorijo in tu se potem vrnemo k staremu problemu, o katerem govorimo že leta in leta, glede kohezijske politike in sicer fleksibilnosti. In tu bi rad še podprl to, kar je dejal gospod Van Nistelrooy, namreč ne potrebujemo še enega sklada za reševanje tega problema, kajti v vsakem tem problemu se potem ustvarja nek nov problem, Eh, za vsak ta problem se potem ustvarja nov sklad. Ni potrebno to. Treba zagotoviti komplementarnost in koordinacijo vseh orodij, ki jih imamo na voljo in dati eh, več eh, fleksibilnosti v roke lokalnih in regionalnih oblasti, ki jih ta problem še posebej zadeva. Če danes slišijo, kakšne so prioritete naše skupnosti in če slišijo, da vse, kar počnemo, mora biti inovativno in da je le to, kar je inovativno, tudi možno financirati iz sklada Unije, potem eh, moramo vedeti, da to, kar financiramo, predstavlja to, kar ljudje potrebujejo eh, za prihodnost svojih otrok, torej eh, jaslic, vrtec, šola, delovna mesta, vse te stvari, ki so ključne. Eh, tu mislim, da nima smisla, da se ponavljam, to so dejali že kolegi pred menoj. Tako da stvari bi lahko bistveno izboljšali, če bi koordinirali in pol eh, komplementarno razvijali to, kar eh, zadeva kohezijska sredstva in druge politike. Skupna kmetijska politika ima tudi veliko odgovornost na tem področju. Treba razmisliti tudi uh, o tem, kaj je po letu 2020 v kontekstu naše razprave, kajti vsakdo tu podarja, da je to eden največjih problemov in morda bi tudi na tem področju, poleg komplementarnosti, eh, morali poiskati določene povezave med eh, kohezijsko politiko in pa kmetijsko politiko in boljša koordinacija teh orodij, predvsem pa večja fleksibilnost naprem tistim, ki koristijo te orodije, sklade predstavlja tisto, kar bi dejansko bilo v veliko pomoč vsem tistim, ki na terenu odgovarjajo za to problematiko in v veliki meri bi lahko ta problem na ta način tudi rešili. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospod predsednica. Tudi jaz se zahvaljujem kolegici ki se je tudi dotaknila teme, ki zadeva nas vse, vse eh, v Evropi, kajti na vse nas vpliva demografski pojav z obeh eh, plati. No, mislim, da je pomembno, da v tem poročilu razlikujemo med dvema zadevama. Po eni strani imamo problem eh, staranja prebivalstva, To je splošen problem v Evropi, tudi v naših mestih in tu mislim, da bo potrebno koordinirati socialne politike, družinske politike, politike namenjene temu, da se prepreči revščino, politike namenjene ženskam, skratka vse tiste socialne politike, ki jih je potrebno razvijati in bolje koordinirati na evropski ravni. Potrebujemo torej jasno pobudo za to, da rešujemo to problematiko pre malo številnih rojstev, ker seveda izhaja tudi iz ekonomskih držav, katerih so družine v Evropi. Območja z že tako nizko poselitvijo, ki se soočajo s še dodatnim izseljevanjem, tu pa gre za dokaj diferencirano vprašanje. Ni povsod tako, namreč v nekaterih goratih območjih, v Alpah še posebej, imamo ogromno področji, kjer je depopulacija praktično ustavljena in se ljudje celo vračajo nazaj eh, na podeželje oziroma v gorata območja. So pa območja, kjer pa se ta pojav še nadaljuje. To je torej tisto bistvo, kar zadeva strukturne sklade. Strukturni skladi morajo znati še bolje diferencirati med različnimi politikami. Eno so politike za krepitev konkurenčnosti produktivnih sistemov in tako naprej, drugo so politike eh, zagotavljanja vloge redko posrednjim območjem pri razvoju. In sama menim, da imamo naprimer problem, ki bi ga lahko rešili no, tudi z določenim makroekonomskim pogojevanjem. Namreč zelo pogosto regije ali države investirajo sredstva za spodbujanje gospodarstva v redkoposlenih območjih, potem pa obenem ukinjajo tiste storitve, ki so nujne za življenje v teh območjih. Tako da razvojna politika mora obenem zagotavljati tudi neko minimalno stopnjo storitev in oskrbe, da se eh, prebivalstvo tam ohranja, kajti sicer stran meč ima denar z investicijami, ki jih ne bo potrebno, ne bo mogoče v polni meri izkoristiti, ker eh, prebivalstva tam eh, ni iz drugih razlogov. Torej, mislim, da moramo imeti vse čas v mislih to. Namreč, ko gre za javne storitve in tudi zasebne storitve v redko posteljenih območjih, imamo tipičen problem nedelovanja trga. Trg sam na takšnih območjih ne more zagotavljati ohranjanja teh storitev. Zelo pogosto tudi male lokalne skupnosti tega ne morejo, kajti vemo, s kakšnimi finančnimi težavami se soočajo te. Torej, vsakašna razvojna politika mora torej obravnavati tudi to temo in preko javnih financiranj zagotavljati storitve tako v javnem sektorju kot v zasebnem sektorju, ki omogočajo eh, spremljanje tega razvoja. Eh, potem je tu vprašanje eh, varstva okolja, vprašanje obnovljivih virov energije in tako naprej. To so si že znane zadeve. In kot rečeno, so območja, ki so uspele obrniti ta proces depopulacije v svoj eh, prid ravno z eh, temi pristopi ali naprimer z novimi rešitvami, kot je naprimer razvoj obnovljivih virov energije. Torej, mislim, da je bistvo to, da se omogoči ohranjanje določene mere eh, javnih storitev in ko govorim o storitvah, ne govorim o tih običajnih, kot so pošta in tako naprej, kajti v številnih lokalnih skupnostih na podeželju ni več niti trgovine. Tako da tu gre ne le za javne storitve, ampak tudi za zasebne storitve. In mislim, da je treba poiskati rešitve za to, da se vsaj v prvi fazi zagotovi neka pomoč, podpora, da tam, kjer pač trg eh, ne deluje, zagotovimo vendarle z določenimi državnimi podporami te storitve zagotoviti. Hvala lepa, to so bili komentari člana odbora, zdaj pa bi se dobi predstavnica Evropske komisije. Izvolite. Ja, najlepša hvala, najlepša hvala tudi poročevalki, ker je načela to izjemno pomembno razpravo, izjemno pomembno pravno leto, zato ker imamo letos priložnost, da se pogovorimo o izvajanju trenutne politike in o prihodnosti. Eh, omenjate številne teme, ki so povezane s temi izzivi. In tu ne gre samo za vprašanje nove kohezijske eh, politike, ampak tudi za druga vprašanja. Imamo ogromno orodij in eh, skladov, ki jih lahko uporabimo na tem področju in v trenutnem obdobju. Smo imeli možnost, da so uporabe teh skladov in kot ste povedali, je predvsem vprašanje, kako uporabljati Eh, obstoječe sklade. V regijah eh, in na lokalni ravni so ta vprašanja izjemno pomembna in tam jih je treba tudi reševati. Tako da pač pozdravljamo morbitno sodelovanje na tem področju. In po letu 2020 smo pogovarjali tudi o kozijskem forumu, o kozijskem poročilu, pa bomo predstavili neko analizo, kako mi gledamo na. Uh, to področje. Najlepša hvala, gospa Perez. Želite skleniti to razpravo? Izvolite. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se želela zahvaliti vsem, ki so se oglasili. Mislim, da je bila ta razprava izjemno bogata. To je bila prva razprava, konkretna razprava, kjer smo slišali konkretne in zanimive predloge. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da je treba ukrepati glede tega, kaj se dogaja. To nas skrbi in premisliti moramo tudi, kaj lahko kot evropske inštitucije naredimo, zato da bi pomagali. Eh, Na katere, nekateri kolegi so omenili tudi načelo subsidiarnosti in s tem se posem strinjimo. V končni fazi so lokalni organi tisti, eh, ki so v prvi vrsti zainteresirani za to, da se to reši ampak eh, mi smo pa tisti, ki eh, moramo sestaviti primerne inštrumente, da lahko potem na lokalni ravni uporabijo te inštrumente in se lotijo reševanja te nove realnosti, ki je zelo kompleksna. Ta realnost je zelo kompleksna. Mislim, da se vsi strinjamo, da težav, ki so nastale, ne bomo. Uh, ne bomo uspeli rešiti hitro z neko čudežno palico, nekih čudežnih rešitev po mojem na tem področju ni. Prav tako ne želim, da gre razprava v to smer ali potrebujemo nek poseben sklad ali ne. Sicer se lahko o tem eh, pogovorimo in na koncu bo prevladala večina. Ampak nekaj je očitno tule. In sicer preučiti moramo, kako bi lahko na bolj učinkovit način uporabili obstoječa orodja, za to, da bi rešili težave kot selitev prebivalstva. Pripričana sem, da se da ogromno lokalnih organov sploh ne ve, kako bi lahko evropske sredstva uporabili za to, da zagotovijo, da se prebivalstvo ne bo odselilo. Tako da pri, nekje se je zelo milo. Ne gre za to, da bi s prstom kazali na določene administracije, ampak nekje se je zelo milo pri uporabi evropskih skladov in se evropska uh, evropske sredstva ne pridejo do teh ciljnih regij tam, kjer morajo biti. Moramo zagotoviti to, da bomo bolj natančno načrtovali te politike, zato da bi lahko rešili težave. Danes smo govorili tudi o, o eh, nataliteti in podobnih vprašanjih in mislim, da Eh, moramo imeti boljše sklejevanje. Tudi eh, komisija bo ta teden, mislim, da predstavila svoj socialni stebr in tudi tam je treba iskati rešitve za te težave. Če bomo uspeli zagotoviti dobro ravnotežje med poklicim in družinskim življenjem, se bodo mlade družine tudi um, same lahko odločale, kje živijo. Sicer ne želimo nikogar siliti, ne gre na podeželje, ampak želimo jim dati vse to svobodo, da se sami odločijo, če želijo na. Uh, podeželje. Pač morajo imeti priložnost, da ostanejo tam, kjer so se rodili, tam, kjer so odrasli. Ampak pogosto jih okoliščine silijo ven, zato ker nimajo uh, priložnosti sploh, da tam ostanejo. V teh regijah ni infrastrukture, ni šol, ni bolnic in tako naprej. Tako da je treba predvsem zadevo pametno in dobro načrtovati. Sicer ne pravi, da mora vsaka občina imeti svojo bolnico, svojo šolo, svoj športni center in tako naprej. Ne, gre predvsem zato, da moramo bolje načrtovati te infrastrukture, zato da bodo pač osebe, ki živijo v eni regiji, imele dostop do to vrstne infrastrukture. Skratka, to je razprava, v katero se moramo vključiti vsi. Prepričana sem, da bomo poročilo lahko še obogatili in upam, da bomo v končni fazi lahko dali na mizo konkretne predloge, s katerimi bomo zagotovili, da Eh, mladi ne bodo več odhajali in da se bomo uspešno zoprstavili tem izzivom, ki so bili omenjeni danes do povdne. Najlepša hvala vsem za povedano. Na naslednji razpravi, ko bomo že imeli konkreten dokument, upam, da bomo uspeli vključiti tudi vse te predloge in v končni fazi pripravili poročilo, ki bo zajemalo več rešitev v zvezi s. Eh, temi demografskimi spremembami, da, da se bomo pač uspešnejše borili proti tem negativnim trendom. Najlepša hvala za to razpravo, vaše poročilo. Pričakujemo torej meseca junija in takrat bomo tudi nadaljevali z razpravo. Dobro, zdaj pa predlagam, da nadaljujemo z naslednjo točko na delnem redu, izmenjava mnen z Evropsko komisijo v zvezi s urbano agendo. Mislim, da ni treba, da vas spominjam, koliko truda smo že vložili v sporozume iz Amsterdama in v urbano agendo. Posebno poročilo smo sprejeli tudi na našem sestanku, na našem odboru in sodelovali na različnih eh, sestankih skupaj z odborom regij in z sekcijo iz eh, odbora za reke komisijo Koper, torej, čeprav moramo z njimi še organizirati tam sestanek. Imamo torej urbano agendo za Evropsko unijo in želimo v okviru te agende razviti predvsem 12 partnerstv. Imamo tudi akcijske načrte za ta partnerstva, ki so izjemno zanimivi in eh, tam eh, pač opisujemo, na kaj se morajo različne inštitucije osredotočiti glede eh, razvoja urbanih območij Evropske unije. Do izteka letošnjega leta bo komisija za svet pripravila tudi poročilo o napredku glede urbane agende in o različnih partnerstvih. Mi bomo imeli pač eh, svoje sestanke v tem umestnem času, danes pa je prišel čas, da člane odbora regij obvestim o teh dogodkih. Danes nam je gospod Popunski, namestnik direktorja generalne direkcije Regio, ki lahko naredil uvod v to temo. Pač v zadje bo opisal, potem pa se bomo pogovorili tudi o predstavitvi. Gospod Popens, izvolite, beseda vaša. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. na začetku naj se omenil komisijo in vsem, ki delamo na tej temi, zahvalim Evropskemu parlamentu. Zlasti bi se želel zahvaliti vašemu odboru za izraženo podporo. To je bilo zares eh, ključno pri našem delu. To je zelo pomembno, zlasti v teh eh, časih, ki je, v katerih živimo, kjer imamo ogromno kriz v Evropski uniji. In ta projekt, ki se je začel s sprejetjem pakta iz Amsterdama, kaže, na to, da lahko različni akteri dobro sodelujejo v obliki partnerstva. In glavni termin, ki ga tudi uporabljamo pod urbano agendo, je sodelovanje. Tudi naša komisarka je eh, delala v to smer in aktivno. Zares aktivno smo delali v okviru te evropske urbane agende, zato da bi kar se da hitro naredili konkreten korak naprej to delo je, kot rečeno, pač izjemno pomembno. Ne samo zaradi težav, ampak tudi zaradi potencijala in izzivov, ki jih opažamo v urbanih območjih. Ti izzivi so tudi za naše državljane izjemno pomembni in če jih bomo uspešno naslovili, bomo uspešno naslovili uh, zadeve, ki so zelo blizu našim državljanom. Evropska agenda za urbani razvoj je tlakovala ta. Uh, to uspešno partnerstvo med Evropsko unijo, med mestnimi, med različnimi deležniki, nevladnimi organizacijami in Evropskim parlamentom, odborom regij in na ta način smo pristopili k tej zadevi in vzpostavili ta partnerstvo. Vsako partnerstvo ima enega vodilnega akterja, ki so pa različni. Naprimer, partnerstvo o migracijah je partnerstvo, ki ga vodi DG Home za komisijo, spet druga partnerstva, kjer imajo vodilno vlogo države članice, spet druga partnerstva, kjer imajo vodilno vlogo mesta. In veliko popraševanje je bilo za sodelovanje v različnih partnerstvih, kot veste smo začeli delati s prvimi štiri partnerstvi, sicer eh, urbana revščina, migracije, kakovost zraka in eh, stanovanska politika. To so zelo pereče težave, ki jih, eh, jih moramo rešiti in pri teh partnerstvih pričakujemo, da bodo akcijski načrti pripravljeni do poletja kar pomeni, da lahko začnemo posvetovanje, javno posvetovanje v zvezi s temi partnerstvi julija in avgusta. Namen pa je, da potem organiziramo razprave z državami članicami in mesti oktober oziroma septembra. Te akcijski načrti pa morajo biti strukturirani in poštevajoči tri teme. Sicer zakonodaja, znanje in eh, financiranje. Na kar se da učinkovit način želimo vključiti ta tri področja, To, kar sprejemamo v obliki zakonodaje, ne samo evropske zakonodaje, ampak tudi nacionalne zakonodaje, ima vedno nek vpliv na to, kako a, mesta ukrepa na področju, kako se zranka, migranci in tako naprej. Financiranje je seveda tudi izjemno pomembno. Imeli bomo različne vere za mesta, ampak včasih je treba preučiti, če obstajajo vrzeli in kako mestom tudi pomagati pri dobivanju a, financ deljenja znanja, pa tudi ne smemo podcenjevati, to je pravzaprav eno izmed najpomembnejših vprašanj. V različnih mestih Evropske unije je situacija zelo, zelo raznolika in obstaja potreba potem, da eh, si izmenjujemo najboljše prakse. Pogosto pristojni organi, občine in tako naprej ne vedo točno, kaj storiti, kako ukrepati in zato moramo promovirati deljenje znanja. Eh, Eno izmed vodil komisije tu je bilo tudi, kako racionalizirati našo urbano politiko. Imamo številne sektorske politike, ki vplivajo na urbana območja. In samo, če bodo naše ukrepi tudi izvedljivi, bomo lahko uspešni. Poskušamo usklajevati delo, ta input. Eh, GD za regijsko politiko je tisti, ki usklajuje ukrepe, v teh ukrepih pa sodelujejo tudi druge generalne direkcije za gospodarstvo in tako naprej. Mislim, da to kaže na to, da so se tudi strokovnjaki z različnih področji znotraj komisije mobilizirali glede teh konkretnih akcijskih načrtov. Na koncu um, bodo našo uspešnost sodili na podlagi rezultatov, ki jih bomo dosegli. Prav tako uporabljamo medresorske skupine, ki jim predseduje Digirigio, za to, da bi. Um, spostavili neke pametnejše koncepte za prihodnost. Imamo različne inštrumente, ki jih sicer imamo na voljo, ampak poskušamo kljub samo pripraviti nekaj bolj enotnega, bolj harmoniziranega. Prav tako pripravljamo uh, eh, teritorijalne ocene učinka. To je bila zahteva komisije in tudi DigiRigio skupaj z Agrijom pripravlja pilotni projekt v zvezi s tem. Uh, In mislim, da so tu pomembne ne samo urbana območja, ampak tudi podeželje. Imamo pilotni projekt, ki ga vodimo eh, glede ene direktive. Odbor regije ima zelo dobro metodologijo na tem področju, z njimi tudi tesno sodelujemo. Po izvedenih pilotnih projektih pa bomo preučili, kako bi lahko to metodologijo vključili v vse ocene učinka, ki jih pripravljamo na ravni Evropske unije. Kot rečeno, vam lahko poročam o delu. Smo nekje na sredini, ampak kot rečeno, zdaj začenjamo pripravljati poročilo uh, svetom. Julija, junija bomo verjetno dosegli prve konkretnejše rezultate, potem pa bomo lahko naredili korak naprej tudi pri ostalih partnerstvih. Uh, V Bratislavi smo se pogovarjali o krožnem gospodarstvu, digitalizaciji, mobilnosti in tako naprej. In zgodaj leta 2018 lahko pričakujemo tudi akcijski načrt glede teh področji. Ampak do konca letošnjega leta se bomo lahko odločili, katere konkretne ukrepe bi predlagali na različnih področjih. Kot komisija bomo seveda zelo resno opravili naš del dela, ampak to je partnerstvo konec koncev. In mislim, da se bomo lahko na koncu pogovorili tudi z državami članicami, zato da bi ugotovili, kako nevladne organizacije in mesta upravljajo svoj del zadolžitev. In upamo, da bo tudi parlament tule odigral svojo vlogo pri združevanju, eh, usklajevanju teh vprašanj, zato da bi se pač še treba odločili, kaj treba storiti. Prav tako želimo nekako racionalizirati informacije, ki so na razpolago v mestu v mestih, v mestom, imamo sistem vse na enem mestu, eh, to je spletna stran, ki jo lahko uporabljajo mesta, zato da najdejo informacije glede različnih eh, projektov. Imamo pa tudi fokusno skupino z investicijsko banko, ki je pač poskušamo, poskušamo ugotoviti, ali ta sistem vem za mesta, ali bi, lahko, ali bi ga lahko uporabili tudi za neko bolj ciljno usmerjeno pomoč za mesta, ki včasih potrebujejo smernice v zvezi s integriranimi strategijami, ki jih morajo pripraviti na pravi način, prav tako pa potrebujejo na svet v zvezi s tem, kako to povezati s financiranjem. Financiranja imamo ogromno, ampak včasih. Uh, se mesta nekako izgubijo pri tem. Pripravljamo torej nov projekt z EIB-jem za mesta. Imamo deset mest v tej fokusni skupini in naš namen je opredeliti, kako naj, na najboljši način upoštevati interese in pa žel, želje mest, ne pa da pripravljamo samo neke generične rešitve. Izjemno pomembno je tudi to, da ne pozabimo na to, kaj se dogaja znotraj kohezijske politike in znotraj naših programov. Imamo tudi študijo, to je interna študija, ki bo zaključena meseca septembra v zvezi s tem. Kot veste, ima investicijska banka pač okvir za posojila, zasebne akterje in tako naprej, ampak imamo tudi ogromno sredstev, ki so namenjena mestom. Imamo sedmi člen, ki zahteva, da gre pet odstotkov teh sredstev mestom in absorpcija je bila zelo dobra, več kot 15 eh, milijonov, več kot 10 odstotkov tega, kar imamo namensko določenega pod sedmim členom, kar je dobro, vse to kaže, da so države članice sprejele to idejo in da imajo mesta končno besedo glede izbire projektov. Poskušamo zadevo tudi poenostaviti, zato da jih ne bi preobremenili s finančnimi in administrativnimi kontrolami, ampak da se zares osredotočijo na izbiro prioritetnih projektov. Imamo tudi integrirano strategijo, ki je predpogoj In mislim, da je to pomagalo številnim mestom, da bolje razumejo, v katero smer morajo delati in kako se izzivov lotiti na bolj holističen način. Kot vemo, so mesta gonilna sila gospodarskega razvoja, ampak v mestih se kopuči, kopiči tudi ogromno problemov. In če bomo eh, to nekako ločili, eh, zadev nikoli ne bomo rešili. Zato potrebujemo nek integriran pristop. Drži tudi, da so ozemljski teritorijalni inštrumenti imamo integrirane teritorijalne inicijative in pa druge bolj lokalizirane inštrumente, ki jih eh, na veliko in široko uporabljajo tudi za namene izvajanja sedmega člena. Zato se je vzpostavil nov koncept funkcionalnega ozemlja, ne samo mesta, v sklopu katerega poskušajo zagotoviti uh, neko bolj živahno sodelovanje med uh, mesti in uh, podeželjem. Več dokazov, več dejstev bomo imeli tam septembra v zvezi s to vrstnim sodelovanjem. Ampak že na podlagi zdaj dostopnih dokazov lahko gotovimo, da so ti teritorijalni inštrumenti izjemno korisni. Začeli so jih uporabljati različni akterji in uporabljajo jih v veliki meri, zato da uh, eh, se lotijo določenih ozemeljskih teritorijalnih izzivov. In če bodo tematsko pravilno povezani, uh, bodo to zelo zanimiv način, kako nasloviti potrebe, ki obstajajo v določenih regijah. Imamo pač različne regije z različnimi potrebami. Trenutno smo govorili s ozemlji, teritoriji, ki se soočajo z specifičnimi demografskimi izzivi, otoki, eh, gore in tako naprej. Ampak s tem, s to vrstnim omenjenim teritorijalnim pristopom lahko damo priložnost tem regijam, da primerno naslovijo te težave. Eh, to je torej še nedokončano delo, delo, ki še vedno poteka, kot vidite. Imamo tudi urbane inovativne ukrepe, to je zelo zanimiv inštrument, s katerim smo zelo zadovoljni. Prvič, Eh, komisija izvaja to vrstni inštrument. Eh, objavili smo tudi drugi razpis in v prvem razpisu smo imeli skoraj da 400 ulog, ki so jih poslale meste v zvezi z različnimi področji, naprimer migracija, energetika in tako naprej. Vse skupaj je zelo zanimivo, zato ker smo lahko v končni fazi odobrili samo 18 projektov, tako da obstaja popraševanje po inovativnih projektih tudi znotraj mest poskušamo jim eh, pomagati tudi pri nadgradni kvalitete projektov, ampak tudi pri drugem razpisu smo dobili več kot 200 ulog eh, denarja, nimamo neomejeno in poskušali bomo preučiti, kako ga bolj učinkovito uporabiti. Ampak te eh, urbani inovativni ukrepi, ta inštrument je zgodba o uspehu, Tudi v usmerjevalnem odboru smo sprejeli to stališče. Mislim, da nihče ni pričakoval, da bo ta inštrument tako popularen, kot je. Kot rečeno, bomo svetu pripravili priporočilo do konca letošnjega leta, potrebujemo še malce več časa, da vse skupaj preučimo. Moramo tudi eh, pregledati točno, kakšni ukrepi so bili predlagani, ampak pričakujemo zelo konkretne zadeve. Prav tako je treba v sklopu programov analizirati absorpcijo sredstev do konca leta Eh, komisarka Kretu, kot veste, podpira, odločno podpira urbano agendo. Podpira tudi tesnejše povezave med podeželjem in mesti. Organizirali bomo tudi forum za mesta v Rotterdamu. Tako da nismo skozi, da nismo skozi samo v Bruslju. Eh, novembra bomo imeli tri dni za ta dogodek in upam, da bo tudi Evropski parlament aktivno sodeloval tule. Vaš input je namreč izjemno dragocen. In vse te ukrepe, so, to, so ta aktivna se dogaja v obdobju, ko obravnavamo tudi finančno prihodnost Evropske unije. In obstaja zares popraševanje potem, da še nadgradimo ne samo urga, urbano agendo, ampak tudi naš teritorijalni pristop. Na Malti smo se o tem pogovarjali in vem, da naslednja tri predsedstva aktivno pripravljajo uh, nadaljni razvoj politike na tem področju urbane, urbanih in podeželskih območij. Pogovoriti se moramo torej skupaj, kaj narediti v prihodnosti. Najlepša hvala za vabilo na vaš odbor. Pripravljen sem odgovoriti na morebitne vprašanja. Kasneje letos pa lahko predstavimo pač tudi bolj konkretne podatke v obliki številk in grafov. Trenutno to delo nam reč še poteka. Najlepša hvala. Ja, najlepša hvala za vse te informacije. Seveda bomo spremljali napredek in seveda se bomo še enkrat dobili uh, še pred iztekom letošnjega leta za skupni sestanek z odborom Koter. Zdaj pa bom besedo dala članom odbora Lige Spa. Vespal, izvolite. Ja, vielen Dank für den, äh, für den Bericht, ähm, wie es weitergeht. Hvala lepa. Äh, Zu Städteagenda. Kako bo šlo naprej, kar se tiče urbane agende? Da, res je. Mislim, da smo sprejeli dobro poročilo, ne samo v našem odboru tam jutro na plenarnem zasedanju, kajti prvič smo jasno upozorili na to, kako pomembno je to. In tu se ponavljam, kar se tiče demografskih sprememb, kako tesno povezana sta podeželje in mestna področja. In čeprav se nasprotje ustvarjajo, tudi politično je to nekaj, kar zelo škoduje obema področjama. Gre torej za urbana področja, večja in manjša mesta in podeželja, ki se soočajo z enakimi težavami. Zato moramo to skupaj obravnavati in to smo tako tudi dokumentirali. Ravno kar ste dejali, kako pomembna je vloga parlamenta. Ne samo na začetku in potem potencialno na koncu. Zato torej moja prošnja. Takoj, ko bomo dobili kakšne podatke, nam jih, ko boste imeli kakšne podatke, nam jih prosim pošljite kajti kohezijski forum je pred vrati. Ravno kar obdelujemo poročilo, pripravljamo poročilo gradniki prihodne kohezijske politike in tudi urbana agenda tukaj igra zelo pomembno vlogo. Tako da bi bilo veliko pomoč, če bi se o tem lahko pogovarjali, če bi lahko naša stališča že predstavili. Seveda tudi s pomočjo teh ustreznih poročil potem pa še želja na mesto politike, urbane agende oziroma urbana agenda nam je zelo pri srcu in želela bi si, da bi nekatera področja v Evropskem parlamentu obravnavali še bolj podrobno. Mi smo na to vedno pripravljeni, to smo vedno znova izpostavljeni na različnih forumih. Želimo se vključiti, moramo se, kajti mi smo tisti, ki predstavljamo državljanke in državljane v regijah. Zato je, ne da bi bila prevzetna, potrebno stvari, ki ne tečejo dobro, upoštevati. Mi prvi slišimo za to, pač pridejo k nam, ne gredo na komisijo ali k drugim institucijam. Mi smo tisti, ki o tem prvi slišimo. In zato se moramo odeležiti. Zanima pa me, kaj lahko storimo še dodatno, da bi pomagali. Torej, potrebno je se skupaj pozitivno formulirati, zato da bi projekt napredoval še bolj kot do sedaj. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Van Miltenburg. Ja, dank u voorzitter. Eh, in het Nederlands. Eh, Najlepša hvala. Želim se zahvaliti predstavniku komisije in pa komisiji nasploh. Mislim, da ima ta projekt ogromen potencial. Pakti z Amsterdama, ta inicijativa je zelo dobra. Zdaj pa moramo počakati na prve štiri akcijske načrte. Podobno kot uh, gospa Vastva, menim, da je uh, sodelovanje Evropskega parlamenta ključno. Akcijski načrti namreč uh, obravnavajo različne povezave Zato imam tudi samo vprašanje, sicer zanima me, eh, kako zagotovite vključitev Evropskega parlamenta pri pripravi teh akcijskih načrtov. Drugo vprašanje za komisijo. Glede urbanih inovativnih ukrepov naj bi imeli neko usklajevanje, potem pa imamo tu še partnerstva. Kakšen je odnos med eh, temi inštrumenti? In zanima me, kako bomo zagotovili, da bodo, eh, da bodo ti primeri tudi dober zgled tega, kaj se lahko dogaja tudi na drugih področjih. Najlepša hvala, gospod Maletič. Najlepša hvala. Hvala tudi za predstavitev. Eh, zelo sem zadovoljna, ker izpostavljate, da je znanje izjemno pomembno v sklopu akcijskega načrta in da je zelo pomembno tudi to, da delimo najboljše izkušnje. To mesta potrebujejo. Ko se v praksi pogovarjam z župani, naprimer, v različnih eh, državah članicah, vsi povedo, da želijo neke vrste vodič, neke smernice, ki bi ga pripravila Evropska unija za mesta v ta dokument, pa bi dali na svete v zvezi s trajnostnim razvojem, pametnim razvojem, v zvezi s tem, kako uh, najti pravo ravnotežje med različnimi procesi in tako naprej. Dobro orodje bi bilo tudi, če bi uporabili ta izbor Evropske prestolnice. Imamo namreč različna pravila za mesta, naprimer Evropska uh, prestolnica eh, znanosti, Evropska eh, prestolnica inovacij. Barcelona in Amsterdam sta dobili ta naziv. In če pogledamo, kaj bi lahko storili na ravni mest, zato da bi dosegli, zato da bi dobili ta naziv, da bi dobili to nagrado, imamo zelo dobre smernice eh, v zvezi s tem, kako zagotoviti razvoj mesta, ki bo pomenil večjo inovativnost. In to imamo tudi v, v prioritetah v agendi iz Amsterdama. Ena izmed prioritet je vzpostavljanje delovnih mest in razvoj veščin in lokalno gospodarstvo. In to bi moralo biti nekako povezano v akcijskem načrtu tudi s tem, kaj morajo mesta storiti za to, da se jim podeli naziv oziroma nagrada Evropske prestolnice. V tem akcijskem načrtu imamo tudi konkretne oziroma bi morali imeti konkretne navodila v zvezi s procesi in pa ukrepi, ki bi jih morali izvajati v mestih. Potem pa še ena zadeva, ki je povezana s temo, ki smo jo obravnavali ravno pred tole točko, gre za demografske prioritete. Tu v teh 12 prioritetah demografskih izzivov ne omenjamo, lahko pa bi zelo tesno določene prioritete povezali z demografskimi izzivi, naprimer revščina, stanovanska politika in pa ustvarjanje delovnih mest. Upam skratka, da bomo v akcijskem načrtu ustvarili to tesno povezavo z demografskimi izzivi. Najlepša hvala. Gospod Valter Sesisa, izvolite. Senjora presidenta, pienso, da si tuviéramo. Najlepša hvala. Kaj je kohezijska politika? Če bi morali odgovoriti na to vprašanje, bi vsi povedali, da je kohezijska politika politika, ki omogoča premoš, premoš, pre, to, da premostimo uh, razlike med eh, najbolj in najmanj razvitimi regijami, med mestnimi in podeželji. Mesta so tako izvor težav, kot pa eh, in tudi a, eh, mesta, kjer iščemo rešitve. Zato je ključno, da najdemo rešitve, ki bodo prilagojene za to vprašanje. Prav tako je v pristojnosti Evropske unije, da vzpostavlja neke centre odličnosti in eh, konkurenčnosti. Treba pa je zagotoviti tudi, da ne bomo potem paralelno vzpostavili nekih eh, puščav eh, odličnosti. Prizadevati se moramo torej za večji urbani napredek, ampak ga moramo povezati s napredkom na podržanskih področjih. Govorimo o tem, da je treba izboljšati promet. promet prometne povezave, ki podeželje povezujejo z mesti in eh, da moramo okrepiti dostop do uh, eh, IKT-jev. To je ključno, če želimo ustvariti bolj kakovostna delovna mesta. Kohezijska politika je še vedno bistvena politika Evropske unije unije, zagotoviti pa mora enakost priložnosti v različnih regijah Evropske unije. Skratka, želim pa tudi pozdraviti to novo urbano agendo, ki jo pripravlja Evropska unija, ampak ciljske načrte, prosil pa bi komisiji. Prosil pa bi komisijo, da to zadevo tudi prevede. Trenutno vse skupaj je samo v angliščini. Eh, in če želimo, da imajo državljani nekaj koristi od tega, Eh, morajo te dokumente tudi razumeti, razumeti morajo priložnosti, ki eh, se jim ponujejo. Zato pa je treba te dokumente tudi prevesti. Najlepša hvala, gospod predsednica. Hvala lepa. Rad bi se samo upravičil, ker sem eh, ravno kar se dal pri razpravi v odbor za proračun, ampak prišel sem seveda z. Za opremljen z vprašanji za komisijo. Najprej naj povdarim, da so seveda postojni elementi koordinacije med različnimi generacijami znotraj komisije glede tako imenovane urbane razsežnosti. Upam, da bo tega v prihodnje še več, naprimer, da bomo imeli to, kar je Ivana ravno kar dejala, naprimer, da bomo imeli inovativne urbane aktivnosti, eh, ki je v generaciji regiji, potem eh, inovacijsko nagrado, ki ne sodi v to direkcijo, potem imamo pametna mesta, ki sodi v spet popolnoma drugo generalno direkcijo, skratka upamo na več koordinacije in to je konec konca tudi eh, trajna prošnja parlamenta glede koordinacije. Ampak če pogledamo na pozitivno plat, mislim, da bodo pozitivne posledice, naprimer moje vprašanje komisiji je, ali je komisija pripravljena, če bodo stvari šle dobro, eh, člen 7 mm, za trajnostne urbane aktivnosti eh, dvigniti na 10 odstotkov iz sedanjih 5 odstotkov, če se bodo stvari dobro odvijale. V prihodnih mesecih bo tekla razprava o novi kohezijski politiki, ali torej lahko morda okrepimo to eh, politiko, ali ste pripravljeni na to. Kar zadeva sodelovanje s parlamentom, seveda tu potrebujemo interes komisije, prav tako interes Evropskega parlamenta. Eh, koordinatorji so o tem že govorili, tako da mislim, da mora biti to tudi v našem interesu, da to sodelujemo. Kar zadeva partnerstva, v naši skupini smo se pogovarjali o resničnem cilju partnerstva iz eh, Amsterdamskega eh, pakta. Kaj je torej z akcijskim načrtom? Ali komisija pričakuje od eh, tega partnerstva, ki jih imamo zdaj 12, torej načrt je, eh, zadeva je zdaj pripravljena. In torej, kaj pričakujete od akcijskega načrta? Pričakujete popolnoma nove ideje, eh, nove eksperimentalne zadeve, nič običajnega, nekaj popolnoma novega, ali pa od akcijskih načrtov ne pričakujete nekakšen eh, plan, kako popraviti, kako izboljšati stvari. To, kar imamo v urbani agenti, boljša zakonodaja, boljše financiranje in tako naprej. Ali je plan torej, da se razvije uporoma nove ideje ali pa da se zgolj izboljša obstoječe. To je pomembno, kaj ti zdaj delamo na novih uredbah in eh, ko delamo na novih uredbah in eh, vsebine ne bodo komplementarne, kajti partnerstva ne bi bila triletna, začenj še z letom 2017, torej 17, 18, 19 in eh, to je trenutek, ko mora biti uredba pripravljena. Kakšna je torej povezava med akcijskimi načrti in novimi uredbami, kajti akcijski načrt bo izgledan, inštrument novih uredb ali pa je to nekaj usporednega z uredbami. To je sicer retorično vprašanje, kajti mislim, da če že kaj počnemo, to počnemo, zato da dosegamo rezultate in upam, da bodo rezultati tega partnerstva ja, material za novo uredbo. Ampak kako zadeve povezati, torej partnerstva in pa delo generalne direkcije regijo na novih uredbah. Hvala. Hvala lepa. To torej so bili komentarji in vprašanja. Gospod Poprin, spasila je vaša, če se lahko odzovete ali odgovorite na vprašanja. Hvala. Hvala tudi za vse vprašanja in komentarje. Vsa so izredno pomembna in relevantna in sam nisem šel v določene podrobnosti v svoje kratke predstavitvi, lahko pa poskušam nekoliko bolj stvari razložiti. Seveda je vprašanje znanja ključno, ker so mesta tako zelo različna in različna in kar zadeva eh, urbane aktivnosti, eh, iskreno povedano, to pokrimo le majhen del Evrope v prvem razpisu. Naša prioriteta v tem inštrumentu, pa tudi v okviru člena 7, ki ga skupaj implementiramo z državami članicami v skupnem upravljanju, je, da dejansko pomagamo mestom. In eh, imamo že mrežo za razvoj mest ker se redno sestajamo z mesti, poslušamo, kakšni so njihovi problemi, skušamo jim pomagati eh, nekako ciljno usmerjeno, kolikor se le da skušamo poenostavljati eh, tudi dostop do sredstva. Ampak seveda gre tu za skupno pravne. Glede eh, urbanih in vativnih aktivnosti imeli smo razpravo včeraj v usmerjevanem odboru. Opravili smo kar nekaj delavnic v določenih delih Evrope, kjer nismo bili uspešni. Ideje so bile dobre, ni bilo kakovosti ali pa obratno, kakovost projektov je bila dobra, ampak nobene inovacije. In zdaj vidimo, da vendarle je nek potencial in eh, skušali bomo storiti, kolikor le moremo, na ciljno usmerjen način. Imamo seminarje eh, v Budimpešti, Varšavi, v Grčijo, nameravamo iti v mesta, ki imajo potencijale, ampak še niso. Eh, tam ne bi še govoril o odličnosti, to je obzorje 2020, ampak seveda mi delamo na predpostavki, da naš koncept pametne specializacije, ki je relevanten tudi za mesta, lahko pomaga pri gradnji te poti k odličnosti. Imeli smo razpravo z našimi kolegi eh, in zdaj pripravljamo sporočilo in tudi pomemben eh, dogodek na temu pametne specializacije. In treba je pokazati tudi to, da je možno nekje začeti tudi za tiste, ki morda zamujajo. In pametna specializacija je po mojem mnenju odgovor. Začneš s tem, kar imaš v regiji in potem mm, to nadgrajuješ s pomočjo, dokaj tudi ti ne dosežeš odličnosti in lahko konkuriraš z drugimi pri drugih eh, programih. Torej, glede inovativnih aktivnosti imamo eh, torej, ciljne mm, ukrepe podpore, skušamo zagotoviti podporo za sodelovanje širom Evrope in to je seveda popolnoma povezano z urbano agendo. Eh, tu imamo že migracije, mobilnost, skratka vse tisto, kar že obstaja poskušamo nadgraditi tudi s tem inštrumentom. Tako da, kot smo včeraj dejali, bomo skušali zadeve nekako po vzeti. Prvih 18 eh, projektov je že mm, v fazi implementacije, drugi krok sledi letos, tako da se bomo skušali čim več naučiti na tej podlagi in potem tudi nekaj predlagati v okviru akcijskega načrta. Če so kje kakšne vrzeli, bomo poskušali z dobrimi projekti Eh, te stvari razreševati. To torej je natančno načrt in eh, tudi z našimi francoskimi partnerji smo se dogovorili za ta pristop, uporabili bomo naše mreže, pa tudi širše smo pripravljeni iti naprej. Torej, vključevanje Evropske parlamenta je prisotno od samega začetka. Na akcijski načrti bodo pripravljeni julija. Mi smo povabili vse mm, ki mu ne more neposredno stolovati na teh sestankih, da nam v pisni obliki pošle karkoli, kar želi povedati. Najpomembnejši ključni moment pa bo sledil zdaj, kajti prvi štirje bodo julija tu, vsaj upam, uh, eh, julija, august, nekako je, je rok. Tako da ti prvi akcijski načrti ne bi bili do takrat pripravljeni. In poanta je, da najprej vidimo, kaj se da izboljšati, kaj se da uh, izboljšati z vidika učinkovitosti in boljše zakonodaje. To je ključno in prepričan sem, da bo nekaj nalog odpadlo tudi na komisijo, kajti kar zadeva novo zakonodajo, je jasno, da je potrebno resno vzeti tako imenovani teritorijalni teritorijalno oceno učinka skupaj z generalno komisijo Agri. E, tu na tem delamo, tu je jasno videti, da ne delamo zgolj na svojem vrtičku in e, zato tu sodelujemo, kajti vemo, da so ta področja na nek način soodvisna. Tako da, ja, funkcionalna ozemlja so vprašanje prihodnosti. Gre za e, koncept, koncept policentričnega razvoja, ki je tudi v Nemčiji zelo dobro razvit. In e, to je verjetno odgovor in eh, ki bi ga morali podpirati tudi v prihodnosti v naših inštrumentih. Ta vidik sodelovanja, kajti ni nobena skrivnost, da imamo v Evropi večinoma eh, mala in srednje velika mesta ter eh, podeželje. Imamo dve mm, nekako globalno, dve globalni metropoli v Evropi in mislim, da je povezovanje teh funkcionalnih teritorijev prihodnost. Ravno kar smo torej začeli s programom, tudi program ESPOL, ki je odlična študija o policentričnem razvoju in tudi o ozemljih z specifičnimi geografskimi neravnovesji. Na tem lahko gradimo naprej v, z vašo pomočjo. Kar zadeva prihodnost, ne morem prav veliko povedati glede prihodnosti, še posebej ne glede odstotkov. Mislim pa, da ko bomo imeli na voljo ustrezne podatke, bi to lahko bila eh, zelo resna podlaga za razmislek o tem vprašanju kot enem eh, možnih prihodnih vidikov naše politike, ampak kot veste, je to zelo široko zastavljen proces. Mi bomo vse kako storili vse za to, da zagotovimo ustrezne eh, podatke tudi Evropskemu parlamentu. Pripravljeni smo vam pokazati naše podatke. Mimo grede, glede ITI, približno 200 podatke, jih je ustanovenih polovica za urbane regije, polovica funkcionalne regije, tako da zadeva deluje natančno na ta način in to je zelo dobro, to je mislim tudi zelo spodbudno. In eh, kjerkoli smo, ugotavljamo, da je ta teritorijalni pristop vse bolj pomemben, ker eh, se moramo tega lotiti tudi z vidika doseganja velikih evropskih ciljev. Če pogledamo naša partnerstva, imamo eh, partnerstva z drugimi generalnimi direkcijami, ki so velike eh, evropske prioritete, tu se moramo združevati eh, in ustvariti neko interakcijo. In tu sodelujemo z drugimi generalnimi direkcijami. Eh, ravno se pogovarjamo s tem, kaj se počne v okviru oktober 2020, kaj se počne v okviru inovativnih aktivnosti, ker to so nekoliko drugačni eh, inštrumenti. Obzorje 2020 je vse o, o odličnosti, mi smo bolj pri tleh, gledamo urbano agendo, gledamo, kako lahko podpiramo mesta z inovativnimi rešitvami za konkretne probleme, da se na ta način uh, potem lahko posploši takšne rešitve. Imamo tudi številne eh, redne sestanke in smo zelo proaktivni. Glede svetovanja Imamo že spletno stran, kjer imamo vse, ampak eh, tu moramo imeti tudi ciljno svetovanje, ker je bi lahko koristna. Imamo fokusno skupino, ki sedaj vse skupaj na nek način zaključuje eh, za interni dokument in skušamo torej razviti nekakšno svetovanje na enem mestu, za mesta, seveda z ustreznim vodenjem da bodo mesta lahko prišla in rekla, gledajte, to je moj problem, to hočem rešiti, ne le da jim pomagamo pri razvoju strategije in tako naprej, ampak da se jih usmerja tudi v smislu, kje poiskati financiranje, kajti toliko različnih inštrumentov je in včasih je res eh, potrebno ponuditi takšno usmeritev. To torej je načrt, to je to, kar zdaj počnemo in upam, da sem s tem odgovoril na vsa vprašanja. Vsekakor pa to jemljemo zelo resno in kar se deva prihodnost, mislim, da je tudi odbor za regionalne zadeve pomemben v smislu zagotavljanja usmeritev. Thank you very much. This is for sure. We'll continue uh, um, scrutinizing the process with. Uh... Dobro, bomo še naprej spremljali ta proces, tako kar zadeva urbano agendo, tudi kar zadeva ostalo vprašanje in na številnih teh dogodkih bomo imeli še priložnost izmenjati stališča. Hvala lepa in eh, vedno ste dobrodošli tudi v prihodnje, kar zadeva eh, naše prihodne razprave. Hvala lepa. Tako, zdaj pa nadaljujemo po dnevnem redu odbora. Naslednja točka je izmenjava mnen o Brexitu in kohezijski politiki. Ne vas spomnim, da smo že ob več priložnostih govorili o tem, da bi bilo smiselno odpriti razpravo o brexitu in kohezijski politiki, ampak eh, nekako smo sledili eh, stališču Evropskega parlamenta, ki ga je potrdila konferenca predsednikov, ki je imenovala gospoda Farhofštata kot eh, koordinatorja Evropskega parlamenta za pogajanja o izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Konferenca predsednikov je sprejela nekako trostopenski pristop. Prva faza do notifikacije člena 50. Tu smo se odločili, da odbori obravnavajo učinek izstopa patronega kraljestva, kar zadeva zakonodajo v pristojnosti posameznih odborov. Na sekretarjat je pripravil eh, dokument, ki smo ga tudi s koordinatorji političnih skupin obravnavali in to je sestavni del gradiva ki jo dobite za posamezne odbore. Potem eh, druga faza po notifikaciji člena 50, gospod Vrhovštet eh, še naprej organizira delo na ravni konference predsednikov skupaj z gospod Hübner, predsednico odbora AFKO in pa tudi z različnimi drugimi pristojnimi odbori, da se zagotovi ustrezna strokovna podpora. Na našem zadnjem sestanku konference predsednikov odborov je gospod Forhofstadt podal obvestilo, da po prvi resoluciji, ki smo jo izglasovali na našem zadnjem sestanku v Strasburgu, zdaj načrtujemo sprejemanje vse več resolucij, vključno za resolucijo o določenih sektorskih politikah, vključno za regionalno politiko. In pripravljeni moramo biti na to, da na tem delamo, zato da ustvarimo eh, konkretna stališča glede teh vprašanj v fazi pogajanj. No, tretja faza nastopi po zaključku pogajanj, takrat bo odbor AFKO, ki je pristojen za postopek eh, soglasja Evropskega parlamenta po našem poslovniku in pa tudi drugi odbori eh, vodijo proces. Imeli smo kar nekaj sestankov, konference predsednikov odborov z gospodom Vrhovštatom in eh, z gospodom Barnjejem, ki je odgovoren za pogajanja na strani Evropske komisije. No in zdaj imamo že prvo resolucijo, o kateri glasuje parlament in danes predlagam, da na nek način sprožimo dialog o brexitu in kohezijski politiki. Tu politične skupine in člani odbora za regionalne zadeve naše delo usmerjajo uh, za to neposredno prihodnost zdaj in uh, pomembno je, da se zagotovi tudi naša stališča, kar zadeva proces pogajanja. Tako odpiram razpravo. Mr. Albrecht. Gospod Albrecht. Predsednica, mislim, da je kar nekaj elementov glede posteljic za kohezijsko politiko Evropske unije po Brexitu. Prvo so neposredno posledice, drugo so posredne posledice. E, najprej moramo razmisliti o tem, kakšne so lahko posledice Brexita za kohezijsko politiko v leti 19, 20, 21, 22, glede na plus 3. Če se bo vlada Združenega kraljestva odločila, da ostaja v kohezijski politiki Evropske unije, potem to pomeni, da morajo biti prisotni v kohezijski politiki do leta 2020, posledično do 2023. Tako da je pomembno, da bomo imeli finančna sredstva za vse eh, s tem povezane zaveze, kajti s tem je povezanih tudi slavni 60 milijard eh, za kohezijsko politiko. Toliko glede neposrednih posledic. No in potem je tudi vprašanje, kako naj Združeno kraljestvo sodeluje v kohezijski politiki z finančnega vidika po brexitu, torej eh, v letih 19, 20, 21, 22, 23 so določene formalne zaveze, ki jih eh, ima še vedno britanska vlada, tako da to je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, eh, vprašanje je posledic za kohezijo. Ampak če ohranimo isto metodologijo, kot jo imamo danes, kar verjetno ne bo, ampak če bi imeli isto metodologijo, bomo 75 odstotkov poprečnega BDP Eh, imeli v noc dve. In vprašanje zdaj je naslednje. Mnenja so tu razdeljena. Kakšne bodo posledice za poprečje evropskega BDP-ja po Brexitu? Ali bo poprečje torej padlo? Če poprečje pade, potem bodo številne regije poskočile iz eh, manj razvitih v vsaj prehodne, če ohranimo to kategorijo. Torej, če bomo imeli isto metodologijo, kakšna je posledica brexita. No in potem je tu še vprašanje za nas kot poslance naslednje. Morda bi morali na novo razmisliti o kriterijih za kohezijsko politiko v tem primeru. Morda bi morali razširiti kriterije, ne le BDP, ampak tudi druge kazalnike kohezijske politike. Morda bi morali na novo definirati raven agregiranja podatkov eh, z NUC2 na NUC3. To je vezano tudi z tako imenovanimi urbanimi vprašanji. Tako da mislim, da o Brexitu kot takšnem nima smisla tu govoriti. Govoriti je potrebno o posledicah za našo politiko, za dejansko našo politiko in o morebitnih rešitvah za naslednjo eh, politiko. Druga zadeva, to je posredna zgodba, da zaključim s tem, To je pomembno tudi za odbor za regionalne zadeve, če si smem dovoliti ta predlog. Namreč, kakšna je posledica Evrope dveh hitrosti za kohezijsko politiko in pa poseben proračun za evroobmočje? To je namreč posledica Brexita. Posledica Brexita je zelo, zelo odkrita razprava o posebnem proračunu za evroobmočje. Če bomo imeli proračun za evroobmočje, potem je vprašanje, kakšne bodo posledice za evroobmočje kohezijsko politiko. To je torej ta posredna posledica brexita. Torej, prvo vprašanje je, kaj z obdobjem 14-20 in potem kaj za naslednjim obdobjem kot posledica brexita. Hvala. Thank you very much, Hvala lepa, gospod Poštinaru. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, zelo bom odmeval v smislu tega, kar je dejal Jan. Kajti več plasti je, v katerih bo Brexit vplival na kohezijsko politiko. Vsekakor bo vpliv velik, vprašanje je, kako ustrezno oceniti to, ta učinek, da se sami lahko primerno pripravimo na posledice Brexita. Prva stvar, proračunske omejitve, ki jih ustvarja Brexit. torej ta vrzel, potem ko Združeno kraljestvo zapusti Unijo. Drugo, glede kohezijske politike, dobro vemo, da nekatere države članice skušajo Brexit zdaj izkoriščati za to, da spreminja usmeritev kohezijske politike. Moramo vedeti, da bodo z takimi drugačnimi argumenti skušali razložiti, zakaj želijo spremeniti kohezijsko uh, politiko, uh, ker pač družino kraljestvo odhaja. Drug pomemben element je, kakšne so posledice za dve ključni skupini, torej neto plačniki in pa kohezijske države. Zopet eh, neto plačniki na nek način izkoriščajo brexit, bodi si za nižanje prispevkov komisije ali da bi dosegli boljši dogovor s kohezijskimi državami, vedoč, da je kompromis lahko takšen, da kompromitira prihodnost kohezijske politike. In ne nazadnje bo pomembno vedeti, ali Evropska komisija zdaj preučuje tudi možnost, tega, da Škotska in eh, mora biti odločitev, da ostanejo v Evropski uniji, lahko vpliva na prihodnost kohezije. To je težko odgovoriti, ampak moramo eh, se zavedati posameznih nijans različnih eh, vprašanj, ki jih izpostavlja brexit na, in uh, kohezijska politika s tem v zvezi. Potem vprašanje NUC2 in številni drugi vidiki. Tudi o vsem tem se bo potrebno pogovoriti, predn začnemo z veliko razpravo o prihodnosti kohezijske politike tu v našem odboru in o vplivu tega na posebna poročila in tudi način, kako se bodo poročevalci tega lotili. Hvala. Hvala, gospod Boštinaru, gospa Bresco. Hvala, gospa predsednica. Kot eh, so že dejali kolegi, se tu soočamo z dvema problemama. Eh, prvi, ki je zelo pomemben, kaj ti treba je vedeti, kako bomo sploh zaključili to fazo kohezijske politike, potrebujemo torej določena zagotovila, kar zadeva sodelovanje do samega konca tega obdobja, ki ni 2020, ampak v bistvu 2023, kajti do takrat se mora zaključiti vse skupaj, treba videti, ali Združeno kraljestvo tu sodeluje ali ne, kajti to ima določene finančne posledice, pa tudi praktične in organizacijske. No, to je en problem, ki, ki je nekako drugotnega pomena. E, ključen problem je, kako definirati kohezijsko politiko brez eh, Združenega kraljestva, z seveda podrejenim vprašanjem Škotska da ali ne. Ampak to, to mm, je še odprto vprašanje. Ni dvoma, da, kot je dejal kolega, se bo spremenilo povprečje evropskega BDP-ja, jasno, kajti gre za veliko državo z visoko stopnjo BDP-ja, ki izstopa in spremenili se bodo tudi relativni pogoji posameznih eh, držav med seboj. Predvsem pa in seveda številne regije, ki so trenutno kohezijske regije, bodo verjetno postale eh, regije eh, v prehodni fazi, če so seveda šle skozi razvoj, ki je bil načrtovan. Tako da mislim, da moramo komisijo prositi, da nam pripravi ocene teh podatkov, torej BDP, kaj se zgodi eh, z vidika razlik med eh, regijami, kako se bo na novo izrisala kohezijska slika v Evropi, tudi kaj bo vsega, to pomenilo z vidika financiranja, kakšne možnosti ima komisija, kajti dejansko smo mi verjetno tisti odbor, ki v tem trenutku začenja razpravo o kohezijski politiki in seveda vsi moramo sodelovati pri premislekih o tem vprašanju eh, z raznimi deležniki, javnimi, zasebnimi in tako naprej. No in pomembno je, da se začnemo na nek način orientirati v tem novem okolju. Nova kohezijska politika bo verjetno oblikovana že zdaj v tej fazi, pred koncem našega mandata, kajti leto 2020 je okrog vogala. In obenem nam manjkajo tudi vsi potrebni ekonomski podatki, da se opravi ustrezna razprava med državami članicami in tudi tu znotraj parlamenta, da se znamo ustrezno usmeriti ohranjanje kohezijske politike je nekaj, kar zagovarja naš odbor, ne pa celoten parlament. In eh, mislim, da potrebujemo primerne ocene, korektne, realistične ocene, ki jih prinašajo različni scenariji. Torej, kaj za posamezne države pomeni ta divjani scenarij. E, številne neto plačnice, razmišljamo o moje države, naprimer, so države z velikimi proračunskimi težavami v tem trenutku. Tako da priprava prihodnih proračunov držav članic zahteva bistveno več jasnosti in seveda nek e, proces razprave in odločitve, ki mora priti čim prej. Moj predlog torej je, da se prosi komisijo, da nam naj posreduje vse statistične podatke, ocene, zato da bomo imeli jasne številke, na podlagi katerih se bomo potem lahko začeli pogovarjati. Mislim, da bo naš prispevek eden najpomembnejših in tudi eden najbolj problematičnih, kar zadeva celotno problematiko eh, Brexita. in mislim, da imamo časa mi bistveno manj kot druge, druge odbori, mm, ker gre bolj za formalna pravna vprašanja in tako naprej. Nas pa seveda zanima ta zgodba z bistveno težjega vidika, mm, sicer denar in denar je vedno najbolj zapleteno vprašanje. Tako da, če nam bo komisija lahko dala jasen okvir, na katerega se gibljamo, mislim, da se bomo bistveno lažje odločili. Hvala lepa. Much, Mr. Nicholson. Hvala, gospod Nikolson, beseda je vaša. Hvala lepa. Naj, najprej jasno povem, da je govorim imeno koordinatora IKR. E torej, to, kar bom prebral, niso moje besede, tako da prosim, ne ustrojite sla. Samo prenašam njegovo sporočilo. No pa morda na koncu še pa do nekaj lastnih pripomb. Najprej bi se koordinator rad zahvalil za to, da ste dali to točko na dnevni red. Brexit bo, to je jasno, imel velike posledice za prihodnost kohezijske politike v EU. Brexit bo imel vpliv tako na proračunske obveznosti obdobju 2014 do 2020, pa tudi za obdobje po 2020 za novi finančni okvir. Izguba britanskega prispevka bo pomenilo ali manj kohezijskega proračuna na splošno, ali pa to, da bodo druge države prispevale več. Imamo pa tudi priložnosti za bolj ambiciozen pristop kohezijski politiki. Veseli me, da imamo to izmenavo mnen glede na poročilo Vestval, ko skušamo kaj potegniti tudi z tega, kar smo se naučili iz omnibusa in se veselimo nove finančne okvira. Danes pa bi rad izpostavil štiri točke. Najprej, naša premijeka je poslala dopis gospodu Tusku, ker je zapisala, da si želi posebno globoko partnerstvo po brexitu. To je nekaj, kar EKR pozdravlja, Združeno kraljestvo pa ne bo več neposredno prispevalo finančno kohezijski politiki EU. Odločno menim, da pa bomo še vedno imeli področja vzajemnega sodelovanja. Veliko se bomo še naprej učili drug od drugega, kar se tiče regionalnega financiranja. Prav tako si bomo delili znanje, tako na akademski ravni, pa tudi na bolj praktični. Drugič, kot je Theresa May v svojem pismu zapisala, je veliko področji, kjer vlada Združenja kresa želi še naprej gospodarsko sodelovati. Eno od področji, o katerih bomo govorili v naslednjih mesecih, je nedavno smo o tem govorili tudi v odboru, je britansko članstvo v EIB. EIB bo gotovo eno ključnih vprašanj na mizi pred nami. Kar se tiče finančnih prispevkov, ki jih Britanija prispeva EIB, tukaj vidimo, da bi lahko to bilo vzajemno korist obeh strani. Mislim, da bo to tudi zelo pomemben predmet pogajanj obeh strani. Boste zagovarjali svoje vprašanje glede katerih se ne boste želeli pogajati, obe pa boste morali popuščati. Tretjič, kar se tiče kohezijske politike, je morda najbolj občutljivo vprašanje finančni prispevek Britanije, kako bo to del predlaganega računa za Brexit. Ko bo Britanija izstopila 2019, je ocenjeno, da bo velik delež tega finančnega okvira že porabljen. Potem pa bo seveda potrebno izračunati dodane prispevke po Brexitu brez Britanije. Kaj se tiče tega, moramo to vsega lotevati odprto. Britanija si ne želi švicarskega ali norveškega modela, temveč popolnoma, si želi popolnoma edinstvenega odnosa. In potem končno EKR bo še naprej zagovarjala tista vprašanja, za katera menimo, da so ključnega pomena za kohezijsko politiko, vključujoč zmaševanje birokracije in administrativnih bremen za prejemnike sredstev, racionalizacija finančnih instrumentov in tudi fleksibilizacija naložb. Istočasno pa želimo zagotoviti tudi prudentno širitev in uporabo javnih sredstev. Veselim se sodelovanja s kolegi v tem odboru za dosego teh prednostnih nalog. To torej je to, kar je naš koordinator želel, da vam sporočim. Veliko, z velikim zadovoljstvom sem to storil. Sedaj pa še v mojem imenu, če smem. Slišal sem omembo Škotske, kaj bi se zgodilo v Združenem kraljestvu. Verjamem v politiko, in dolgo sem že v politiki in če si pogledamo, kaj se je zgodilo v enem tednu, napovedane so volitve za britanski parlament v Westminsteru. In kar se tiče škotske, moram jasno povedati, prihajam iz Severne Irske. Severna Irska je tudi glasovala za obstanek, vendar pa Združeno kraljestvo je vstopilo v EU ali v Evropsko skupnost, kot je takrat se je imenovala, kot Združeno kraljestvo, kot celota. In mislim, da niti za trenutek, mislim, da ni nobenega škota, ki bi govorili o imenu škotske, seveda bodo lahko govorili zase, vendar pa mm, prosim, da ne gremo v to smer. Pa pa veliko težav, seveda tudi Severna Irska bo imela veliko težav. Bomo edini del Združenega kraljestva z dolgo mejo z Evropsko unijo in vlada Združenega kraljestva je jasno povedala meni in drugim, premijeka je dala, da si želi mejo, na kateri ne bo težav. To je dobro, to zahtevam in to sprejemam. Vendar pa v zameno na jasno povem, če nismo del skupnega trga in carinske unije, kako bi pa lahko imeli mejo brez težav med Združenim kraljestvom in EU. In to je vprašanje, na katerega nihče iz britanske vlade še ni odgovoril. Želim pa odgovor. Ne bom sprejel meje med Republiko Irsko in Severno Irsko. Prav tako ne bom sprejel meje med Severno Irsko in ostankom Združenega kraljestva. Ne želim, da se ta težava reši ob štirih zjutraj nekje na Rue de la Loire med pogajalci, ko bodo vsi že utrujeni to je resna težava, ena najresnejših težav, s katero se je potrebno ukvarjati v teh pogajanjih. Kajti zelo pomembno je za vse prebivalce Severne Irske, pa ne samo tam, temveč za vse prebivalce tudi Republike Irske. Kajti zelo so odvisni od trgovine med obema področjama. Torej, imamo velikansko, velikansko težavo in to je potrebno razrešiti. In naš odbor mislim, da bo odigral svojo vlogo. Sem koordinator skupine EKR za kmetijstvo. Vsi, ki ste koordinator, veste, da je to predvsej dela. Tako pa bomo govorili o tem vprašanju, bom zelo dejaven tudi v tem odboru in vam dal podporo, ki jo potrebujete. Naj pa že sedaj povem, da je dolga pot pred nami. Biti moramo prožni skušati, moramo zagotoviti ustrezen napredek. Hvala lepa. Nikolsen, eh. Hvala lepa, gospod Nikolsen. Hvala lepa tudi za to, da ste prebrali mnenje vašega koordinatorja. Sedaj pa gospod Maletič. Hvala lepa. Dva največja sovražnika implementacije kohezijske politike sta novosti in negotovosti obdobje 2014 do 2020 imamo veliko novosti. Sedaj sredi tega obdobja pa vemo, da bomo imeli veliko negotovosti. Tudi za začetek novega obdobja. Torej, resnično bi morali od Evropske komisije zahtevati temeljito analizo negotovosti, da bomo torej videli, kakšni so različni scenariji, kot je spostavila že gospa Breso potem pa, da zahtevamo, da ne uvajajo novosti za naslednje obdobje in da pripravimo uredbo do 2018. Kajti 2019 vemo, imamo volitve in ne moremo čakati na 2020 za pripravo uredbe sporočil in uh, glavnih gradnikov nove kohezijske politike v novem obdobju. Vse bi torej moralo biti opredeljeno že veliko prej. Včeraj smo imeli razpravo o predhodnem pogojevanju. Ne moremo biti zadovoljni, da že v sedaj v četrtem letu izvajanja še vedno imamo predvsej predhodnih pogojev, ki niso bili izpolnjeni. To ni sprejemljivo. To pomeni, da nismo dovolj zgodaj opredelili teh predpogojev. Predpogoje je potrebno izpolniti na začetku obdobja, ne pa sredi. In to je torej nekaj, kar moramo ustrezno pripraviti vnaprej, to pomeni sedaj in še naslednje leto, tako da bomo pripravljeni za naslednje obdobje. Sicer se bomo spet pogovarjali o tem, da pač ne izpolnjujemo pogojev kohezijske politike in bodo potem vsi se spraševali po potrebi sami kohezijske politike. Hvala lepa, gospod Carver. Hvala lepa. Ne vemo točno, kakšna bodo stališče vlade kraljice. Kot je bilo rečeno, sedaj bomo imeli kmalo splošne volitve in moramo pač počakati. Ja, nov sem v tem odboru ne poznam vašega primka, da strinjam se z vami, moramo pomisliti o kriterijih kohezijske politike. Nekdo, ki se zazema za Brexit, vem, da mora Evropski parlament resno premisliti o tem. Govor je bilo o Evropi dve hitrosti, ne vem, ali ste vi to dejali. To ni posledica Brexita. To se je zgodilo že prej ko imamo dva zelo različna dela EU, članice evra in države, ki niso. Mislim, da moramo v interesu vseh se zavedati, da ne gre samo za Brexit. Presenetilo vas bo, da sem se zauzel za Evropsko skupnost. Menil sem, da je potrebno kaj spremeniti. Sedaj pa je sedaj jasno. Ali smo ponovno notri? ali pa pač ne. Ne moramo imeti enega pristopa za vse. Je pa velika težava, da imamo države moč evra in države, ki so izven tega območja. Potem govorili smo o proračunskih ovirah in omejitvah. Gotovo bi to morali skoristiti za to. Torej,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 smo Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. To mora biti jasno. Zelo jasno je, da po Brexitu bo Unija postala močnejša. Na teh volitvah na Škotskem bomo videli zelo drugačen politični rezultat. In mislim, da je pošteno reči, da veliko Škotov sedaj razume, da so bolj del Združenega kraljestva kot Evropske unije. In to je nekaj, na kar se moramo osredotočiti če si pogledamo podrobnosti po referendumu, da na Severnem Irskem in na Škotskem je bila večina za to, da ostane v EU. Vendar pa v širšem kontekstu, ko gremo naprej, saj Škoti, številk za Severno Irsko nimam, mislim, da podpirajo odhod iz EU, takrat se je delež povečal. Tako da mislim, da je potrebno to, tega se eh, lotiti in to spremljati zrelo. Tudi sam imam družino na meji z Irsko. Vem, to je velikanska težava. Stina se z vami, gospod Nikolson. Sveda si ne želim ne prebojne meje vsi govorite o državnem razmerju odnosa med nami in ZDA. Vidim pa, da bi lahko imeli seveda dobro nose tudi mi z Jersko. Odnosi se zboljšujejo v zadnjih letih in potrebno bo premisliti o tem, kako se bodo jerski odnosi z EU spremenili, ko se bo odvil Brexit. Je pa jasno, da imamo poseben odnos z Republiko Irsko strešče EFDT, pa je, da se borimo proti. meji, pravi meji med Republiko Irsko in Severno Irsko. Mislim, da bomo našli nekatere dvostranske rešitve in sem optimističen. Želim pa se veliko bolj porožnega pristopa, kar se tiče kozijske politike Velike Britanije tako bo Združeno kraljestvo veliko bolj enotno, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Sejonirske. Hvala lepa, gospod Olbricht. Prosim, še nekaj pripomp? Da, čisto kratko pojasnilo. Seveda, Evropa dveh hitrosti, ki sem jo omenil v svojem govoru, ni rezultat Brexita, to je jasno. Vendar pa veliko razprav v EU je bilo zamrznjenih do trenutka spete odločitve v združenem interesu. Torej, stare razprave se vračajo. Kot sem dejal, to ni neposredna posledica Brexita. Vendar pa, če si poru, preberemo poročilo Monte, Monti, je zapisano, da smo s Brexitom imeli priložnost, da se vrnemo na staro spravo o lastnih virih. Nekateri bodo dejali, da se odpira Pandorina skrinica drugi bodo govorili o priložnosti. Kakorkoli že, to je posredna posledica Brexita. To je naša lastna stara razprava, ki se vrača. Torej, kot sem dejal, ni to zaradi Brexita, ampak eh, sedaj po Brexitu bomo lahko imeli to novo razpravo. Naj to pojasnim. Dobro, naj se vrnemo to. Spremembe, kar se tiče javnega mnenja glede regionalne politike. mnenje o regionalni politiki, je v Angliji zelo drugačno. Imamo širši Birmingham, kmalo bomo imeli volitve in potrebno bo pomisliti tudi na to. Če želimo biti iskreni, moramo govoriti tudi o tem. Gotovo, tudi drugi mislite tako. Da, seveda, zelo smo odprti v našem odboru pri teh razpravah. Sedaj se je to spremenilo razpravo med eh, vama obema. Hvala lepa vsem za vaše prispevke v tej prvi razpravi v našem odboru. Hvala lepa za predloge. Popolnoma se strinjam, da imamo nekatere teme, ki moramo slediti ko bomo pripravljali se na pogajanje v prihodnosti. Najprej v dobe 2014-2020 in kako bo se to končalo in kaj lahko pričakujemo od Velike Britanije po 2018-2019 kot prispevek, ko bomo končali pogajanje o Brexitu. Drugič, to je tema za proračun kakšna bo raven redistribucije med državami članicami. Manj za vse regije, na primer, ali manj samo za nekatere regije, ne za vse. To je eno od vprašanj za prihodnost. To je to vprašanje zastavila tudi Evropska komisija. Tretjič, zelo pomembno bo videti, kako bomo uredili različne klasifikacije regij. Po metodologiji, ki jo imamo sedaj, bomo imeli znatne spremembe pri razponu regij v Evropi in temu bomo morali slediti. In naj dodam še eno točko, ki je povezana s predstavitvijo gospoda Nikolsona. Gre za teritorijalno sodelovanje in vlogo Združenja kraljestva pri nekaterih regionalnih, čezmejnih in čeznacionalnih programih, ki so zelo pomembni, ne samo za regije v Združenem kraljestvu, temveč tudi za druge regije iz sosednjih držav. V tem primeru Severna Irska in posebni mirovni proces na Severnem Irskem je še prav posebno pomembna točka na katero se moramo osredotočiti v prihodnih pogajanjih. Sprejemam vašo željo in predlog, da bi od komisije zahtevali več podrobnih informacij. To bomo uredili s sekretarjatom, pripravili bomo naše prihodne razprave in stališče odbora za regionalni razvoj v pogajanjih. Hvala lepa za to razpravo. Tako. zaključili smo s to točko. Naslednja točka pa je potreditev sklepov koordinatorjev. Koordinatorje so se sestavili včeraj popolne in povzetek sklepov vam je bil poslan po spletu z elektronskim sporočilom včeraj začel. Lahko potredimo sklepe koordinatorjev? Da. Ne vidim ugovora. Nihče nima nobene pripombe. Točka razno. Ima kdo kaj je za točko razno, ne. Naj vas spomnim, da bomo imeli izredni sestanek našega odbora 18. maja v Strasburgu od 11. do 12. ure. To bo naš naslednji sestanek in na koncu se želim zahvaliti tolmačem za njihovo pomoč pri našem sestanku. Hvala lepa, konec sestanka za danes.